colleagues, um, I, I Dragi kolegi, prosim vas, da se posedete, ker imamo na voljo samo še do pol štirih. Danes do povdne pa smo imeli že veliko težav. Ne vidim vseh koordinatorjev, ampak uh, poročevalcev ter poročevalcev senci. Če ne bomo začeli pravočasno, bomo res v težavah, ampak tega se nišče ne želi tako da predlagam, da kar začnemo z delom. Res sem vesel, da je z nami danes Vera Jurova. To je njen prvi uradni eh, nastop, srečanje z nami v odboru Libe, tako da res eh, toplo pozdravljeni. Koordinatorji smo zelo hitro potem, ko je bila gospa Jura potrjena v Eh, po predstavitvi. Že imeli priložnost se srečati z njo, tako da v bistvu ni to njen prvi sestanek, prvi stik z nami. Govorili smo o eh, varstvu podatkov, o celotnem srežnju, potem o varnem pristanu, govorili smo tudi o uh, dogodkih, ki so se zgodili nedavno in so zdaj nekako um, del njenega uh, resorja. Pripričan pa sem, da bomo danes govorili tudi o številnih vprašanjih, ki so prav tako povezani s tem. Ampak vseeno, to je uradni, njen uradni prvi nastop, prvo srečanje z nami v odboru Libe. Bom kar se da kratek v tem uvodu, kajti časa res ni veliko, veliko kolega bo tudi verjetno želelo spregovoriti. Upam, da se bodo hitro posedli in da bodo kar se da točni. Tako da gremo kar komisarki Jurovi. Izvolite. Tokrat bodo vašemu nastopu, vašemu govoru sledili koordinatorji, potem sledijo odgovori gospe Jurove, potem pa še preostali poslanci. Danes dopoledne so se kolegi pridržali časa, ki je bil na voljo, se pravi približno minuto in pol na vsakega in zaradi tega ni bilo nobenih težav. Tako da prosim, da tudi vi uh, zdaj storite podobno in se držite tega časa tako da bo disciplina zagotovljena. 90 sekund približno na govorca imamo. Tako, zdaj pa res, gospa komisarka, prosim za vaš uvodni nagovor, potem pa sledi koordinator. Izvolite. Gospe in gospodje, gospod Moraješ, najlepša hvala za to dobrodošlico. Verjetno se še spomnite predstavitve oktobra. Takrat sem vam obljubila pogoste stike z vami in pa tudi pogosto, eh, oziroma mm, redno izmenjavo mnen. Res sem vesela, da sem tu in tudi prihodnega srečanja se že veselim, ne glede na to, kar se bo dogajalo danes. Vesela sem, da imam na voljo možnost izmenjave mnen s vsemi vami in to tako zgodaj v letu 2015, tako da lahko res spregovorimo o pomembnih vprašanjih, ki se tičajo našega eh, resorja, našega portfelja in s katerimi se ukvarjate tudi v odboru Libe. Dovolite mi, da začnem s točko, ki je pojena za vse nas. To je vprašanje varnosti. Teroristični napadi v Parizu so bili napadi na naše temeljne pravice, na temeljne vrednote, na našo svobodo, na našo uh, toleranco. Nekaj se dogaja. Ja, to je fenomen odbora Libe. To je nekaj, kar nas spremlja že nekaj časa. Uh, kolegi, prosim, da držite roke v zraku, dokler se ne zapišem vaših imen. To je šok za komisarja, ko prvič je z nami v odboru Libe in eh, te stvari eh, so nekako neprijetne. Ja, zdaj sem nekoliko bolj eh, sproščena. Torej, tudi odbor Libe zagovarjati te pravice in vrednote. Moramo se boriti za svobodo izražanja, moramo se boriti proti rasizmu, antisemitizmu, ksenofobiji, sovražnemu govoru in drugim oblikam uh, nestrpnosti. Danes zjutraj smo na kolegu imeli konstruktivno in spodbudno razpravo, kajti strinjali smo se, da je treba najti ustrezno ravnovesje med eh, svoboščinami in pa varnostjo. In da mora biti naš odziv kar se da ustrezen ter uravnotežen oziroma eh, primeren in da mora upoštevati razvoj dogodkov pri vseh aktualnih svežnjih, naprimer pri reformi varstva podatkov. To tudi pomeni, da moramo izpodbuditi oziroma okrepiti zaupanje med državami članicami. Pravosodje ima ključno ulogo pri agendi na področju varnosti in zato bom skupaj s kolegom Timermansom in gospodom Avramopolosom tesno sodelovala pri tem. Sama vidim pet ključnih prioritet, ki jih vam želim predstaviti, tako kot sem to storila že danes dopoldne na kolegiju. Prvič, treba je okrepiti naš boj proti antisemitizmu, pa tudi proti, proti muslimanskemu eh, sentimentu v Evropi. Treba je zagoditi, da bo ustrezna, zakonoda, eh, ustrezna eh, obstoječa zakonodaja tudi uporabljena na. Hm, dober način. Od 1. decembra 2014 eh, naprej delamo na tem področju. Treba se boriti, da sovražni govor, ki se izraža skozi antisemitizem, eh, proti, mm, torej potem tudi mm, izražanje sovražnja proti muslimanom, ne bo dosegel javnosti. Treba se je tudi uh, boriti proti um, vsem, ki to počnejo. Naj navedem tri primere, kako to storiti. Evropski priporni nalog. Zaradi Evropskega pripornega naloga smo lahko prijeli um, napadalca na judovski muzej v Bruslu, ki je svoj atentat zagrešil lani. In francoske oblasti so ga predale belgijskim oblastem. Uh, Drugič, ECRIS. Evropski informacijski sistem, eh, ki povezuje kazenske evidence, je sistem, s katerim smo si pomagali pri identifikaciji obeh bratov, ki sta ubijala eh, oziroma ubila novinarje v uredništvu eh, Charlie Hebdoja. To je instrument, s katerim so pripadniki mm, organov pregona ter preiskovanja in odkrivanja uh, identificirali ta dobrata kar se da hitro. Ampak to je, to je instrument, ki, oziroma s katerim ne moremo uh, preiskovati državljanov tretjih držav. Zato je treba razširiti pravni okvir, tako da bomo lahko s sistemom ECRIS preiskovali in našli tudi državljane tretjih držav. Tretji primer. Vzajemna pravna pomoč s tretjimi državami, pa naj si bo to skozi eh, sporozumov ali pa z izmenjavo um, ljudi, ki skrbijo za zveze. Poleg sporozumov na tem področju, ki jih že imamo z nekaterimi tretjimi državami, moramo spodbujati tudi um, izmenjavo sodnikov za zvezo, ki jih napotimo v tretje države, naprimer Turčijo ali Pakistan. Poleg tega pa morajo toživci, ki delajo v Eurojustu, biti zato tudi usposobljeni in usposobljeni za sodelovanje z Europolom ter eh, poznati del na področju preiskovanja potnikov. Četrtič, preprečevati moramo radikalizacijo določenih državljanov, še posebej v zaporih. Prav tako pa moramo nadzorovati tiste, ki so zapore že zapustili in so trenutno eh, na, na, var, na, na prostosti na podlagi varščine. Kot veste, je um, atentator na uh, judovsko trgovino v Parizu bil eden, ki sodi v zadnjo, eden tisti, ki sodi v zadnje skupine. Torej na prostosti je bil in nosil je elektronsko zapestnico. Jaz bom pri tem delu pomagala državam članicam, kajti moramo sodelovati. Prav tako je treba zagotoviti nadzor nad sumljivimi pošiljkami oziroma nakazili denarja. To so lahko indici za pripravo morebitnega terorističnega dejanja. In če želimo to storiti, moramo sprejeti ustrezno direktivo in tudi sodelovanje vseh preiskovalnih enot. Petič. Pri vseh instrumentih, na katerih bomo delali v prihodnje, naprimer, kot je revidiran predlog za PNR, moramo upoštevati tudi naše ključne vrednote in temeljne pravice. Poleg tega pa tudi vse varovalke, ki so ugrajene v zakonodaji na področju varstva podatkov. Le tako se bomo lahko borili v dobro vseh. V tem kontekstu bi še omenila, da naša reforma sistema varstva podatkov eh, vključuje tudi direktivo, ki ureja izmenjavo osebnih podatkov med posameznimi policijami, ko je to potrebno. To rabimo danes bolj kot kdarkoli prej, če želimo zagotoviti uspešno sodelovanje med posameznimi organi pregona v državah članicah. Takšni sistemi bodo temeljili tudi na vzajemnem zaupanju in najti treba ustrezno ravnovesje med vsem. Zdaj pa bi morda predstavila še nekatere druge pomembne stvari, ki so na našem programu. Naprimer, Evropski, to torej je urad Evropskega toživca. Evropski proračun je treba bolje zaščititi pred goljufijami. Prav tako moramo ta urad ustanoviti leta 2016. Zato bom zdaj uporabljala kratico EPPO. Gospa Makovej je in bo pripravila uh, osnutek poročila o EPPO. In mislim, da ta osnutek že temeli na treh stebrih, ki jih lahko podpre celoten parlament. Gre za jasnost pristojnosti in za učinkovitost celotne strukture EPPO. Osnutek umestnega poročila povdarja, da morata imeti oba stalna senata pristojnost za ustrezne ukrepe, sprejemanje ustreznih ukrepov. To so vprašanja, ki jih moramo upoštevati pri um, ustanovitvi EPPO in pri boju zoper kaznjiva dejanja PIF. Mislim tudi, da mora ta stalna senata imeti možnost uh, sprejeti sodbo oziroma odloči, dokončno odločitev glede posameznih kaznjivih dejanj. Seveda pa mora to biti sprejeto skladno z pravnim redom Evropske unije in pa temeljno listino o, oziroma listino o temeljnih pravicah. Z gospod Makovej sem včeraj razpravljala o tem in strinjali smo se, da se bo treba o teh vprašanjih v prihodnje redno pogovarjati. Govorili smo tudi o najnih stališčih. Obe prihajava iz pravne stroka gospa Makovej je bila toživka, jaz pa sem se kar precej let ukvarjala strukturnimi skladi. In to je glavni finančni ovir, ki ga, vir, ki ga je države članice imajo na voljo za eh, črpanje sredstev. Tako da smo našli nekako skupne eh, cilje, skupne nastavke. EPPO bo učinkovit samo, če bomo uspeli eh, določiti jasno področje delovanja tega urada. Pri trialogu o direktivi zoper boj proti goljofijam se bomo o tem protokol pogovarjali. Tekom latinskega predsedstva se bomo morali temu posvetiti v kar se da veliki meri, kajti direktivo bo treba prenesti v zakonodaje držav članic še preden EPO začne s delom leta 2016. Še vedno pa moramo najti kompromis pri dveh glavnih vprašanjih. Prvič, vključitev davka na dano vrednost na področje uporabe direktive in pa tudi vprašanje, za katera kazniva dejanja bomo uvedli sankcije, kazni in pa tudi časovne omejitve. Pripravljeni smo sklepati razumne kompromise in pri tem sodelovati tudi z Evropskim parlamentom. Zdaj pa mi dovolite, da spregovorim tudi o temeljnih pravicah. Učinkovito sodelovanje med organi za preiskovanje in odkrivanje je ključnega pomena za zaščito naših državljanov. Ampak, kot sem dejala že prej, mora komisija zagotoviti, da temeljne pravice in pa tudi eh, vladavina prava, ki sta temelje naših demokracij, eh, ostajata tudi zagotovljena. Vsak poseg mora biti uravnotežen. In temeljito moramo premisliti, preden to storimo. Državljani morajo imeti te pravice in morajo imeti na voljo tudi uh, možnost svobode govora in pa širjenja idej. Evropsko sodišče za človekove pravice je jasno povedalo, da se te uh, vrednote oziroma te soboščine nanašajo tudi na m, mm, pristop, na govor, ki lahko uh, škodi oziroma šokira ostale člane družbe ko gre naprimer za mm, norčevanje iz religij eh, iz, eh, ali česa drugega. Vsak, vsako takšno doga, um, početje je treba tolerirati in nanj gledati skozi prizmo svobode govora. Komisija je pripravljena storiti vse, da manjšina ekstremistov ne more širiti sovražnih idej in izseljevati širšega dela družbe. Opazili smo že kar nekaj vrzeli v zakonodajah držav članic in kadarkoli bo potrebno, se bomo odločili za postopke ki sledijo v primeru kršitev. Videli ste že, da smo prve, prvi tak postopek že sprožili, sicer ko gre za zakonodaje na področju uh, rasne enakosti. Naš ukrep bo zaščitil vse manjšine, tudi romsko. Tudi kar zadeva akcijski načrt za LGBT skupine, eh, bo naše delo potekalo na enak način. Želimo si, da bi tudi delo na svetu potekalo tako konstruktivno. Ko smo decembra lani prvič po številnih letih na politični ravni razpravljali o tej direktivi, nihče ni imel dvomov, da imamo skupne cilje, Zdi se mi, da lahko vsa odprta vprašanja rešimo in da lahko naša pogajanja zaključimo tekom letošnjega leta. Pomembno pa je, da vseh 28 držav članic sodeluje pri sprejetju te direktive, kajti zaščita osnovnih temeljnih pravic je nekaj, kar moramo storiti po celotni Evropski uniji na enak način. Kar zadeva svežen, torej reformni svežen varstva podatkov v Evropski uniji. Naj povem, da je to ključen projekt, ki ga moramo prav tako zaključiti letos. To je reforma, ki je pomembna bolj kot kadarkoli prej, kajti zaščititi moramo temeljne pravice na eni strani in pa tudi začeti izvajati eh, skupni digitalni trg. Pogajanja na svetu so v zvezi s tem stopila v zadnjo fazo. V šestih mesecih torej v zadnjih četih mesecih so se ministri pod grškim in italijanskim predsedstvom strinjali v zvezi z posameznimi podrobnostmi. In zdaj svet sledi parlamentu, ki je pri tem dosegel pokazal vodilno vlogo. Latvijsko predsedstvo in pa tudi jaz imamo na tem področju skupni cilj, kajti do junija želimo s tem dosegem končati in kar se da hitro začeti tudi s trialogi. Pripričana sem, da bo ta pozitivna dinamika pri razpravi o uredbi eh, sprožila podobno konstruktivno razpravo tudi pri direktivi. S tem bomo našim organom pregona, preiskovanja, odkrivanja omogočili boljše delo. Napadi v Parizu ne vplivajo na naše stališče pri nadaljnih pogajanjih ZDA o izmenjavi podatkov. Še vedno smo na isti poti. Naša pogajanja s predstavniki ZDA za izvajanje 13 priporočil, ko gre za izvajanje eh, sistema Safe Harbor, se uh, nadaljujejo. Res pa je, da bo to trajalo nekoliko dlje časa, kot smo si sprva želeli, ampak vseeno želim že danes povedati, da smo dosegli velik napredek. Kot veste, smo kolegom iz ZDA povedali, da pristopa Safe Harbor ne bo možno izvajati brez dodatnih varovalk, ko gre za dostop do osebnih podatkov. To je ključnega pomena za celoten svežen. Prvič smo opazili drugačen pristop ZDA pri tem vprašanju in to pozdravljamo. Dostop do podatkov za namen Eh, nacionalne varnosti, oziroma zaščite nacionalne varnosti, mora biti sicer omogočen, ampak mora biti tudi uravnotežen in sorazmeren. In upam, da bomo lahko tudi pri tem srežnju kar se da hitro poročali o napredku. Še naprej bomo ustrajali pri naših načeljih. Kolegi iz naših služb pa vas bodo obveščali o napredku. Moj cilj je, da ta pogajanja ZDA dokončamo do ministerskega vrha oziroma ministerske konference med EU in ZDA, ki bo konec maja letošnjega leta. Kar zadeva krovni sporazum. Pogajanja o krovnem sporazumu glede varstva podatkov so že v zelo napredni fazi. In V mestnem času smo uspeli zagotoviti zaščito osebnih podatkov naših državljanov, ki jih res uh, močno ščitimo pri prenosu ZDA. Tu gre za upoštevanje vseh varovalk iz dvostranskih sporazumov, ki so jih države članice že sklenili z ZDA, ampak načeloma v teh sporazumih ni izresno omenjenih dodatnih varovalk. Ob tej priložnosti bi še enkrat povedala, da je sklenitev sporazuma pogojena. Pogojena s tem, da morajo tudi ZDA upoštevati eh, evropski pristop, ko gre za pritožbe evropskih državljanov zoper ameriške ukrepe. To sem ameriškim kolegom jasno povedala. Sklenitev omenjenega sporazuma bo okrepila sodelovanje med eh, organi preiskovanja in dokrivanja na obeh straneh Atlantika. Pri tem pa je treba upoštevati vse temeljne pravice. Glede pritožb smo mm, opazili napredek, kajti ameriški kongres je sprejel zakonodajo, ki bi tudi tistim državljanom, ki niso, torej, torej tist, tudi tistim, ki niso državljani ZDA, omogočil enako stopno začite kot pa državljanom ZDA. Osnutek tega dokumenta smo prebrali, preučili in zdaj lahko pozdravljamo ta pristop, eh, ki je bil sprejet pod pobudo prejšnjega pravosodnega ministra ZDA Erika Holnerja. Skupaj s prihodnim pravosodnim ministrom oziroma ministrico bom uh, pogajanja v zvezi s tem nadaljevala kar se da hitro. Torej, ko bo gospa ministrica, vem, da bo to ženska, potrjena v kongresu. Ko bomo nekaj po tehničnih podrobnosti s kolegi iz ZDA razčistili, vas bomo obvestili tudi o napredku celotnih pogajanj. In naš pristop bo kar se da transparenten, to vam lahko zagotovim. To je torej horizontalni pregled ključnih dosjejev. Veselim se že eh, sodelovanja z vami pri teh dosjejih. Na parlament gledam kot na partnerja, pri uresničevanju moje, mojega programa. In veselim se že dela pri trenutno odprtih vprašanjih, pa tudi pri tistih, ki nas še čakajo. Ob našem delu moramo seveda upoštevati pravice vseh naših državljanov in hkrati okrepiti zaupanje med nami in njimi. Hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka. Začeli bomo s koordinatorji. Na voljo bodo imeli dve minuti. Ampak najprej bi morda vprašal in povedal tistim, da, ki danes ne želijo govoriti, da se želim izogniti situaciji Avramopulos. Ne vem, ali ste seznanjeni s tem, ampak gre za to, da številni postavljajo vprašanja, potem pa ne voljo ni več časa za vse. Tako da bom zdaj zaprl seznam govorcev, približno 27 ljudi je na njem. Tako da, če želite res pregovoriti, se oglicite zdaj če ne bom se znam zaprl. Dvignite roke, če želite govoriti. Ne bom za tega odpiral, ne, ker bo to spet vzelo pet minut ali več. Gospoda ti, vi ste prvi. Ni vam sicer treba nakazati, da ste na vrsti, ampak eh, če kdo še ni dvignil roke in želi govoriti, ne to stori zdaj, če ne, pa je potem uh, ta možnost končana. Koordinate na stena se znamo, tako ali tako. Tako, če res še kdo želi, želi spregovoriti. Dobro. In zdaj je seznam zaključen. Začnimo, kolegice in kolegi. Aha, ja, tik pod vrati vam je še uspelo priti na seznam, ker so se pač spuščala. Ampak to je zdaj to. Začeli bomo z ELS, Monika Holmajer. Gospod predsednik, gospa komisarka, najprej vprašanje varstva podatkov. Po mojem mnenju, trenutna različica, torej tista, ki smo jo potrdili mi, pa tudi tista, ki je potrdila komisija, nekaterim velikim podjetjem, gigantom še vedno omogoča več možnosti kot majhnim in srednjim velikim podjetjem. In tu gre za instrument. Prejšnji teden sem bila priča temu dovoljenju. Se pravi, od Google sem dobila 37 stori, eh, strani nekih novosti in če sama nisem pripravljena obkljukati vseh podrobnosti, potem je pogodba nična in z Googlom ne more imeti nič. tu gre tudi, torej enak pristop je tudi na področju varstva podatkov, kajti Google ima pač možnost tukaj delovati samovoljno. In mislim, da, dam, da dujemo, kaj damo, dajemo zdaj gigantom veliko več manjerskega prostora kot manjšim in srednjim velikim podjetjem. Tako da ne vem, kako s tem, gospa komisarka, kako, kako boste to rešili. Pa še nekaj zakaj ste omenjali EU PNR, čeprav to ne sodi v naše pristojnosti? Zakaj ste omenjali neko revizijo? Jaz sem strani komisije dobivala različne signale v zvezi s tem in dobro bi bilo, če bi se lahko na komisiji v zvezi s tem pogovorili in govorili z enim glasom. Ali ta revizija res pomeni eno leto zamude pri celotnem sistemu? Ne vem, kakšna strategija je to. Zakaj bi zdaj tukaj izgubljali eno leto, če pa želimo doseči cilj kar se da hitro? Če obstajajo kakšne težave, kakšne problemi, dajmo o njih govoriti tekom trialogov. Tam lahko parlament, svet in komisija spreminjamo stvari. Tako da sem res presenečen glede tega. Hvala. Hvala. Birgit Zippel za SND. Najlepša hvala. Morda bi najprej omenila nekaj, kar morda ne sodi posebno pristojnosti gospe komisarke, ampak trenutni razpravi nekako pogrešam vprašanje, kako se boriti proti radikalizaciji v naših državah. Se pravi, vprašanje socialne izključenosti, diskriminacije zaradi porekla ali porekla staršev teh oseb je vprašanje, ki vsaj na svetu ne igra kakšne večje vloge. Uh, Eh, vse varnostne ukrepe, ki so bili sprejeti, ne nakazujejo tega. In to želim zdaj tudi pokomentirati. Slišala sem in brala sem tudi v medijih, da naj bi pripravili dolg seznam ukrepov, ki jih je treba izpolniti, če želimo zagotoviti varnost naših državljanov. Zato vas sprašujem, gospa Jurova, ali po vašem mnenju imate pristojnost za podatke PNR? ali ste prepričani, da bodo vsi ti ukrepi skladni s seznamom oziroma z listino naših temeljnih svoboščin, čeprav celoten svežen novarstvo podatkov sploh še ni bil zaključen. In kaj menite, kako se to povezuje s e, sodbo sodišča EU glede hrambe podatkov? Ali menite, da bodo načela Mm, torej, da bodo temeljne svoboščine, kljub temu, da se podatki masovno hranijo, še vedno spoštovana. Kako gledate tudi na podatke o letalskih potnikih, glede novih izzivov, ki so pred nami in glede neizmenjave podatkov med nekaterimi državami članicami? Ali to sploh predstavlja kakšno dodano vrednost ali ne? Slišali smo, koliko ukrepov naj bi sprejeli, ampak sprašujem se, ali gre tukaj za sorazmerno ukrepanje. Slišali smo, da gre za PNR, za hrambo podatkov, za nadzor e, interneta, nadzor socialnih omrežij, za prepoved e, kodiranega brskanja in tako naprej in tako naprej. Neverjetno dolg seznam, ki bo verjetno še daljši. Kako lahko pri tako dolgem seznamu ukrepov preverimo, ali so vsi skladni s temeljnimi soboščinami ali ne. Ne vem sicer, kakšna je časovnica za to, ampak jaz to sprašujem vas in zanima me, kako bo Direkcija za pravosodje pri komisiji sodelovala pri preučevanju teh ukrepov in njihove skladnosti s temeljnimi soboščinami in kakšni so naslednji ukrepi na področju. Hvala. Hvala. Timothy Kirkhope za EKR. Najlepša hvala, gospod predsednik, in lepo zdrav tudi gospe komisarki. Tri vprašanja imam za vas. Najprej. Zanima me nekaj z novim predlogom komisije glede direktive o hrambi podatkov po sodbi Evropskega sodišča, ki je bila sprejeta lani. Ali želite to morda pokomentirati? Potem drugič, pred nekaj trenutki ste omenjali naše sodelovanje z ZDA. Ali menite, da je poziv parlamenta, da bi preklicali Safe Harbor in pa sporazum TTIP? Nekaj, kar je odgovorno ali ne, glede na varnostne grožnje, s katerimi se soočamo. Potem pa tretjič, kako se želi komisija soočiti z temeljnimi pravicami, z vprašanji nacionalne soverenosti, sorazmernosti in tako naprej. Ko govorite o imenovanju Evropskega javnega toživstva oziroma toživca. Hvala. Vprašanje gospoda Kirkupa in gospe Holmajerja je nekako spodbudilo k temu, da v bistvu naš odbor deluje na področju, ki ga pokriva pet komisarjev. Naprimer, ko gre za hrambo podatkov, to sodi v dosje oziroma v resor gospoda Avramopolosa. In pri to vrstnih vprašanjih, gospa komisarka, menim, da bi bilo dobro, če odgovorite na nje v meri, ki se nekako navezuje na vaše resorje oziroma ne. Lahko pa tudi poveste, kaj bi bilo morda v pristojnosti gospoda Avramopolosa. Tako, Cecilia Wikström za Alde. Najlepša hvala, gospod predsednik, in lep pozdrav tudi gospej komisarki. Zelo lepo je, da ste danes z nami. Številna vprašanja imam za vas, imamo za vas, pa bom kar začela. Prvič, zanima me, kako vi gledate na vašo vlogo v prihodnem načrtu za boj proti terorizmu na ravni Evropske unije, čeprav gospod Avramopoulos tisti pristojni komisar. Ampak vseeno boste vi imeli ključno vlogo pri tem in zanima me, kako menite, da se boste vključili van, še posebej, ko gre za eh, spoštovanje temeljnih pravic. Oziroma, ne postavim vprašanje drugače, kako boste ščitili temeljne pravice v času trajanja načrta za boj proti terorizmu. Drugič, Evropska unija je, kot veste, um, ratificirala konvencijo za spoštovanje pravic uh, hendikepiranih oseb. In to tudi pomeni, da moramo izvajati vse določbe te konvencije. Tako da moje vprašanje za vas, gospod komisarka, je, kako boste zagotovili, da horizontalna direkcija, uh, pro, <laughs> direktiva proti diskriminaciji uh, pride z tega klinča, kako jo boste odblokirali. Tukaj gre za diskriminacijo na različnih podlagah, zaradi spola, starosti in tako naprej. To so stvari, s katerimi se številni evropski državljani eh, soočajo v njihovem življenju. Zato me res zanima, kako boste odblokirali to direktivo, ki jo res nujno potrebujemo. Hvala. Eh, hvala, da ste nas spomnili, da se komisarka ukvarja tudi z bojem proti diskriminaciji. Zdaj pa Cornelia Ernst v imenu skupine GUE. Najlepša hvala imam dve različni vprašanji. Prvo se navezuje na te številne čudovite ukrepe ministrov za notranje zadeve in pravosodje, ki smo jih lahko prebrali. Primer, blokada interneta, PNR in tako naprej. Sicer tega, te navezave ne razumem med blokado interneta in PNR-om. Potem pa kako se to povezuje z napadi v Parizu oziroma s tem, kar se je zgodilo v Belgiji ali pa v Mannheimu, naprimer. Uh, teh eh, miselnih povezav pri meni ni, ne vem, kako točno to deluje. In zato vas sprašujem, po katerem principu naj bi te uh, ukrepe sprejemali? Ali so to načela, ki jih imamo pripravljene v predali že kar nekaj let, ali so to nekaj ukrepi, ki ste si jih ad hoc izmislili po uh, napadih v Parizu in pa tistih, ki naj bi se zgodili v Belgiji? In zanima me, ali ste stvari najprej evalvirali, ste najprej analizirali trenutno stanje, ali ste imeli kakšne ideje, kako to storiti že pred napadi. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je pa nekaj posebno drugega. Govorimo o, o boju proti diskriminaciji, proti islamofobiji in tako naprej, ampak tu imamo še večje, eh, večji problem v Evropi. To je diskriminacija Romov in Sintijev. To je vprašanje ki se kar nekako zapostavlja. In zanima me, kako naprej pri tem vprašanju. Strategija e, za Rome sicer na papirju obstaja, ampak je votla, države članice te strategije ne izvajajo. Nič vsebinskega se ne dogaja, v bistvu kar nazadujemo. Tukaj gre za mm, nujno ukrepanje komisije. Poleg tega pa me zanima, kako boste ukrepali eh, zoper kršitve češke eh, na področju neomogočene šole romskih otrok. Kako je s tem? Hvala. Cornelia, Hvala, Kornelija, v imenu zelenih, eh, Judith Sargentini. Hvala, gospod predsednik. Tudi v svoji skupini sem opazila, da so notranje zadeve in pravosodje. Uh, spet eh, jedro naše osredotočenosti in eh, v tej luči razumem to, kar nam govorite. Vi ste komisarka za pravosodje. Zdaj potekajo zelo vroče razprave o tem, kako se zavarovati pred napadi. Eh, in sicer pred napadi pravzaprav doma vzgojenih teroristov, ne tujih borcev tukaj ne morate vi eh, zagotoviti, da bo prihajalo do eh, pravičnega sojenja. Zanima me, kakšne bodo vaše dejavnosti na tem področju v prihodne, eh, kako boste zagotovili pravno pomoč, potem evropska tiralica. Mm, rekli ste, da je Francija Belgiji predala, oziroma Belgija Franciji predala Mm, kriminalce. Vendar pa to ni vse. Potem eh, eh, zapori in pripori, kako boste uredili to področje, ljudje eh, postajajo teroristi in ekstremisti znotraj zaporov in mislim, da lahko naredimo kaj v zvezi s tem. Rada bi, da nam razložite svojo vizijo, kako ustvariti Evropo, ki bo imela načelo pravičnega sojenja za vse, tako da se bomo vsi lahko uh, ukvarjali oziroma uh, da bomo varni pred grožami. Potem pa še vladavina prava, to eh, bi morali začeti udejanjati, eh, zavedati se, kaj vse to pomeni ali eh, Eh, imate kakšne načrte, kako ta mehanizem ukrepiti, mehanizem mm, pravne države ali eh, spremljate dogajanje na mačarskem. Mislim, da bi eh, se morali zdaj začeti ukvarjati tudi s kopenhagensko dilemo, ki je ključna za to, da zagotovimo Evropo, ki bo, ki bo varna in bo zagotavljala tudi temeljne pravice in svoboščine. Hvala, Laura Ferrara skupina je v DD. Pozdravljeni, gospa Jurova. Govorili ste o okrepenem sodelovanju med eh, organi pregona. Eh, treba pa je zagotoviti tudi temelje svoboščine. Medtem ste omenili tudi PNR. O tem smo že izrazili svoja stališča. V svetu je prišlo do pritiska pred nekaj dnevi, da se moramo vrniti na PNR. Zanima me, kaj menite o tem in kako boste vi ukrepali, da boste eh, zagotovili, da kljub pritisku tragičnih eh, dogodkov v Parizu eh, ne bomo priča poslabšanju človekovih pravic. Potem pa še urad Evropskega toživca. Omenili ste tri stebre poročila. Namreč avtonomijo, transparentnost in učinkovitost tega urada. Seveda skušamo preprečevati eh, goljufije, ko gre za finančne interese. Kaj pa, eh, če bi podaljšali mandat EPPO eh, e kot sredstvo boja proti mafiji in organiziranemu kriminalu? Lahko bi ukrepali Eh, na podoben način, kot eh, se borimo proti mafiji v Italiji. Eh, poleg tega potrebujemo več podatkov o neodvisnosti sodstva v državah članicah. Imamo instrument za to. Zanima me, ali se vam zdi učinkovit in ali se dovolj spremlja tudi izvajanje človekovih pravic in svoboščin. Hvala. Gospa komisarka, lahko najprej odgovorite na vprašanja koordinatorjev, potem pa bodo še poslanci in poslanke postavljali vprašanja. Pokusim se biti stručna, protože uh, eh, sem mislim, že. Hvala, skušala bom biti kratka. Uh, mislim, da nimamo zelo veliko časa. Kar se tiče varstva podatkov in pa tega, da eh, majhna in srednja podjetja, ki so stebr gospodarstva, nimajo enakih možnosti kot velika podjetja. Eh, teh ne smemo preveč obremeniti z birokracijo. Mislim, da se to sploh ne dogaja. Osnutek uredbe eh, ima namen, da se določena upravna bremena ukinejo za majhna in srednja podjetja. V preteklosti so se ta podjetja morala soočati oziroma se še zdaj včasih morajo soočati s temi bremeni, eh, ko gre za izvajanje obstoječe direktive. Eh, zavedamo se pomena majhnih in srednjih podjetij. In vemo, da je zaradi multinacionalk eh, včasih eh, otežen položaj majhnih in srednjih podjetij. Vendar mislim, da se stvari ne bodo poslabšale, to se pravzaprav izboljšuje. Na področju varstva podatkov pa moramo biti učinkoviti eh, in odgovorni in to morajo spoštovati vsa podjetja. Kar se tiče PNR, da to ni v moji pristojnosti smo pa danes v kolegiju o tem razpravljali. Gotovo vas bo gospod Avramopoulos obvestil o razvoju dogodkov. Trenutno ne načrtujemo novega razvoja dogodkov v zvezi z varnostno situacijo. O tem bomo razpravljali sredi februarja na našem vrhu in eh, mislim, da bo ta vrh obravnaval predvsem teme notranje varnosti. Latvijski premije je eh, dodal notranjo varnost kot četrto prednostno nalogo za latvijsko predsedstvo. Oziroma ministrica eh, je bila to, ampak to je storila že pred napadi v Parizu, tako da je to vsekakor prioriteta latvijskega predsedstva. Boj proti radikalizaciji, to ste tudi omenjali. Imeli smo zelo zanimivo razpravo na današnjem kolegiju o tem. Strinjali smo se, da je to naloga, s katero se bomo morali soočiti vsi vsi člani Evropske komisije, vse evropske institucije in tudi države članice. Evropske institucije tukaj imam v mislih tudi vse agencije, ki imajo eh, za nalogo to, da nadzorujejo situacijo in zagotavljajo varnost. Torej, vsi smo za to odgovorni. Eh, gospa Violeta Bulski je odgovorna za transport, tudi razmišlja o teh eh, temah, eh, ukvarja se z letalskim prometom, s prometom po rečnih poteh. Razpravljali pa smo tudi o socialni izključenosti in temu bomo posvetili veliko pozornost, kajti eden od razlogov za to, da mladi vzamejo orožje v roke in da jih obrnejo proti eh, lastnim sodržavljanom, je izključenost. Mm, to se dogaja predvsem v tretji generaciji priseljencev. Prva generacija je bila vesela, da so lahko prišli v Evropo tu živeli, druga generacija je posnemala svoje starše, tretja generacija pa ne čuti več tega občutka hvaležnosti do uh, družbe, ki jih uh, gosti in ki jih je sprejela. Zato se odpravljajo v tuje države in se potem uh, vračajo kot borci. Sama sem se tudi vdeležila te razprave, postavila sem vprašanje o potrebi, da je treba spremeniti tudi izobraževanje in vzgojo teh mladih. Ne vem, kakšna je situacija v drugih državah, ampak na češkem eh, smo eh, vključili tudi patriotizem eh, v izobraževanje. V nekaterih državah je tega očitno premalo. če je v družbi kaj narobe in mladi to vidijo, se skušajo včasih odzvati z orožjem. To uh, je seveda velik problem in uh, pomembna tukaj so tudi družbena in družabna omrežja. Govorila sem z odgovornim pri eh, Google, da je treba za pozitivno izobraževanje uporabiti tudi ta orodja. Mladi uh, se zelo poslužujejo teh družabnih omrežij, ki oblikujejo tudi njihova stališča. In to je zelo široko področje, s katerim se bomo morali ukvarjati. Vsak od nas bo moral dati svoj prispevek v boju proti radikalizaciji. Sama se s tem ukvarjam stališča pravosodja in vsekakor moramo narediti vse, da bomo preprečili širjenje eh, radikalizacije v zaporih, eh, v priporu in drugod. To moramo preprečiti za vsako ceno. Ko o tem razpravljamo z državami članicami, ko smo se sestali decembra, so države članice rekle, da si prizadevajo za alternativno kaznovanje tujih borcev sama bi se zauzela za to, da se izolirajo takšne ideje. Konec januarja bomo spet eh, imeli sestanek. Potem pa ste omenjali tudi direktivo o hrambi podatkov. Eh, s tem se ne ukvarjam jaz sama, ampak eh, imam obveznosti tudi v zvezi s PNR in drugimi temami stališča človekovih pravic moram te teme spremljati. Prav tako moram gledati na varstvo podatkov. To je moja naloga pri vsem skupaj. Je namreč, da eh, spremljam vse politike, vse eh, predloge, načrte eh, in zagotovim, da se vedno spoštujejo človekove pravice in da je to dovolj upoštevano pri vseh. Eh, predlogih zakonodaje in politikah. Potem to, da naj bi končali z eh, Safe Harbor, eh, to je bilo omenjeno. Ko sem postala komisarka in malo zatem so me pozvali, naj pripravim načrt B. Če se znebimo tega sistema, torej ko si podjetja, prostovoljno delijo podatke eh, evropskih eh, podjetij in eh, potrošnikov. Torej, če to ukinemo, kaj se bo potem zgodilo? Velika podjetja pritiskajo na nas, da bi sprejeli nek sistem zaščite pri prenosu podatkov. To je zelo pomembno tako za ameriška kot za evropska podjetja. Uh, iz različnih eh, virov eh, nam govorijo, da če ukinemo Safe Harbor brez nekega alternativnega predloga, eh, bi to lahko predstavljalo velik problem. V mojem eh, DG-ju smo pripravili štiri alternative, eh, ki bi jih lahko uporabili, če bi bil ta program ukinjen. Nočem zdaj še špekulirati o tem, eh, ampak v vseh alternativah sem videla do, določene funkcionalne in pa izvedbene eh, težave. Sama mislim, da bi morali Safe Harbor ohraniti. Morali pa bi zahtevati, da nam ameriška stran eh, zagotovi jasne odgovore o pogojih, kdaj bodo obveščevalne službe dobile te podatke, kako bo ameriška vlada zagotovila stalen nadzor in pa skladnost eh, glede pogojev Safe Harborja. Zanima nas tudi, kako bodo zagotovili odgovornost, eh, ko podatke prenašajo tretjim stranem oziroma partnerjem in podjetjem, ki so tudi v sistemu. To so tri teme, ki so eh, na našem načrtu, v našem načrtu pogajanj upam, da bo ameriška stran razumela, kaj se nam na evropski strani zdi zelo pomembno. Upam, da nam bodo dali ta jamstva. Trudimo se, da bi ohranili Safe Harbor in da bi izboljšali njegovo kakovost. Naj povem, da je uh, rok za nas konec maja, do takrat moramo zaključiti ta pogajanja bodi si nas bodo američani prepričali ali pa bomo morali začeti o drugač, razmišljati o drugačnih rešitvah. Dolga razprava že poteka o tem in radi bi prepričali Evropski parlament, ki izraža skrbi o Safe Harborju, da je dovolj varen. Najprej pa moramo biti prepričani sami o varnosti tega programa. Žal mi je, da uh, sem povedala toliko podrobnosti. Oh. Mogoče bi se omejili samo na uh, vprašanja, um, ki ste jih dobili do zdaj. To so bila samo vprašanja koordinatorjev, še veliko poslancev bi eh, rado postavilo vprašanja. Verjetno se bodo tudi eh, naslednja vprašanja še nanašala na ta področja. Še vprašanje gospe Ernst. Veste, da se komisija ukvarja eh, s to problematiko in to na več ravneh. Imamo zakonodajo, ki se osredotoča na boj proti diskriminaciji. Imamo osnutek direktive, ki upam, da eh, ga bo svet kmalo sprejel. Še naprej pa tudi izvajamo pritisk na države članice, da bi sprejele nacionalne strategije. To vse čas nadzorujemo, eh, podajamo tudi priporočila po državah članicah. Te strategije eh, po posameznih državah članicah še niso zadostne, niso dovolj razvite in vedno obstaja tudi možnost postopka kršitve, če države članice eh, ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Sama sem se pogovarjala že s številnimi organizacijami na mednarodni ravni in eh, želijo, da se tega lotimo z praktičnega vidika. Ne želijo stotih strani eh, priporočil, ampak samo ukrepe, ki bodo izvedljivi v praksi zaenkrat moramo počakati, ampak mislim, da nam bo uspelo ustvariti zelo učinkovite ukrepe in eh, dejavnosti, eh, ki bodo delovali tudi v praksi. Hvala. Cecilija, si hotela postaviti kakšno pod vprašanje? Postopkovno vprašanje. Toliko uh, specifičnih vprašanj je bilo postavljenih. Uh, kolegica za mano želi odgovor o Romih, sama o uh, Eh, disk, eh, direktivi proti diskriminaciji. Torej, zelo konkretne, v, konkretna vprašanja smo vam postavili, eh, ampak eh, nismo dobili odgovora. Vem, da je to vaš prvi obisk tukaj, prvič ste uradno tukaj, ampak vseeno prosim za konkretne odgovore. Prosim, da zaključite s pogovori tukaj. Prosim za tišino. No, zdaj bi podal predlog. Sam sem tudi hotel povedati isto. Moramo iti naprej. Veliko članov in članic želi postaviti vprašanja. Komisarka je prvič z nami in eh, veliko vprašanj je dobila, pa veliko jih tudi še bo. Zaenkrat se je stvari lotila bolj tematsko. Eh, težko bo eh, izpeljati to zasedanje kajti še 18 ali 19 poslancev želi besedo, potem glede Safe Harborja ste eh, se kar razgovorili. To so stvari, eh, ki jih poslanci želijo slišati. Prosim, če ste konkretni, če odgovorite samo tisto, eh, kar vas vprašajo. Mislim, da morate poudariti predvsem tisto, kar zanima poslance. Včasih se lahko malo bolj tematski, ampak načeloma pa prosimo za konkretne odgovore. No, zdaj pa kar naprej, gospoda ti eh, je prva v tem drugem krogu. Merci, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Res je, da glede na trenutne tragične dogodke v Evropi, v Bruslju, v Parizu, se moramo hitro odzivati na to, sem bojevati proti terorizmu in poskrbeti za varnost evropskih državljanov. Morali bi izmenjavati informacije in podatke, ki so na voljo v javnih mrežah in pa v ponudnikih elektronskih komunikacij. Bistvenega pomena je, zaradi tega, ker niste bili preveč poglobljeni, tukaj se pridružujem kolegom, da začnemo z razpravo glede vzpostavitve in oblikovanja nove direktive glede hrambe podatkov. Tukaj se pridružujem pomislekom svojim kolegom, svojih kolegov koordinatorjev. Uh, Evropsko sodišče je razveljavilo direktivo za to področje. Vi ste se na to sklicali, gospa komisarka, vendar niste bili dovolj precizni. Odbor bi se želel predlagati nov predlog, oziroma bi se želel, da bi Evropska komisija predlagala bolj sorazmeren predlog in tudi izvedeti, v kakšnem časovnem roku naj bi dobili predlog, s katerim bomo zagotovili učinkovitost, pa tudi izvajanje določenih ukrepov za PNR ter pa za urad Evropskega javnega tožilstva. To je zelo pomembno za evropske državljane. Povedali ste, da so za vas pomembne temeljne človekove pravice in varnost. No, če želimo poskrbeti za to, za varnost, mislim, da moramo določiti tudi jasen časovni rok za oblikovanje novega predloga direktive. To bi podprla. To velja za vse okrepe, tako za PNR kot tudi za Evropsko javno tožilstvo, s čimer se bomo lahko učinkovito spopadli z organiziranim kriminalom. Hvala. Hvala, ker ste bili kratki. Eh, prosim, če vsi sledite zgledu gospe, da ti eh, Peter Niedermüller je naslednji. Uh... Hvala, gospa komisarka. Naj se vrnem na politiko v zvezi z Romi. Vem, da se zavedate tega, da obstajajo številne romske organizacije in civilne organizacije, ki imajo zelo slabo mnenje v evropskem okviru. Eh, pravijo, da ni eh, nobenih dejavnosti za to, da bi se strategija izvajala v državah članicah. Eh, zato se situacija Romov ne izboljšuje. Torej, te strategije se sploh ne izvajajo ali pa se izvajo zelo slabo. Kako boste vključili skupnosti in organizacije civilne družbe v spremljanje izvajanja teh strategij. Kako skušate doseči cilje, ki so zapisani v nacionalnih strategijah? Kako boste zagotovili, da bodo ti cilji doseženi, eh, tudi kar se tiče uporabe evropskih sredstev? Hvala. Hvala, zelo specifični ste bili. Gospod Skripek je naslednji. Ďakujem vám, predsedám. Vážená pani komisárka, vám ďakujem aj za. Gospa komisárka hvala za vaše današnje besede. Hvala, da ste prišli eh, tudi včeraj na sestanek odbora FEM. Med eh, vašim zaslišanjem oktobra ste rekli, in zdaj vas bom citiral, da boste okrepili prizadevanja za to, da se eh, zagotovi sporazum na ravni sveta glede direktive, ki uh, se direktive torej uh, proti diskriminaciji na podlagi uh, spola, starosti, uh, vere in drugega. Številne državljane skrbi, kako bo ta direktiva omejila uh, njihove uh, pravice, kot je naprimer pravica do veroizpovedi. Uh, Poleg tega bi lahko določene formulacije v direktivi vodile v eh, dvoumne razlage. Kaj predlagate, da bi bilo treba narediti? Eh, mogoče bi bilo ta osnutek direktive treba upustiti, kajti mnenja v svetu so zelo raznolika. Eh, nekateri kolegi šele zdaj prihajajo in prosijo za besedo, ampak rad bi jim povedal, da sem seznam že zaključil. Seznam je zaključen. To bi rad povedal še enkrat, tako da ne boste mislili, da vas kakorkoli zavračam ali zavračam vaše vprašanje. Gospod Albrecht, predlagal bi, da Eva Žuli spregovori pred mano, kaj ti morala bo oditi. Dobro, Eva Žuli, izvolite ampak nimate dvojnega časa na voljo. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik, in lep pozdrav, spoštovani komisarki. Imam dve vprašanje za vas. Zdi se, da šele danes odkrivamo teroristična dejanja v Evropi in tveganja, vendar pa boj proti terorizmu traja že nekaj časa in imamo na voljo vsa pravna sredstva za boje proti terorizmu. Želela sem vas vprašati, ali boste izkoristili sklepe poročila iz Arhusa, ki že od leta 2007 omenja izvajanje programa za derakalizacijo in je obenem osnovan tudi na določenih so socialnih študijah, ki govorijo o deradikalizaciji. Povedali ste, da je prvi razlog za radikalizacijo segregacija in diskriminacija. To ni nič presenetljivega, vendar pa je to že nekako bilo vzpostavljeno kot dejstvo. Potem pa še radikalizacija v zaporih. Velika večina držav članic imajo neustrezne proračune za vodenje zaporov. Kot Francija, naprimer, ki ne izvaja pravil Sveta Evrope, ki zahteva pravice posameznikov, ki so zaprti in že desetletja se zdi, kot da šele odkrivamo te težave v zaporih danes. Kaj bomo storili za to, da bomo zagotovili ustrezen proračun in sredstva za te programe, ki so tega vredni? In kaj nameravate storiti za to, da bi preprečili nekaznovanost sokrivcev in tistih, ki so odgovorni za mučenje, ki poteka na teritorijih nekaterih držav članic, naprimer pri zasliževalnih eh, metodah CIA e med letom 2001 in 2006. Vsi se dobro zavedamo poročila Evropskega parlamenta, ki ga je okrepilo še Feinsteinovo poročilo decembra letos. Polska, Romunija in Litva so med temi državami članicami, ki so imele tajne centre za preiskave, v katerih so potekala ta mučenja. Zanima me, kako naj bi bilo s preiskavami in nadzorom v teh državah članicah, kakšne ukrepe boste sprejeli za to, da boste preprečili takšno škandalozno delovanje. Uh, prosim, komisarka ne bo mogla odgovoriti podrobno na. Eh, vaše vprašanje, če ji boste zastavljali tako dolga in tako podrobna vprašanja. Gospa Makovej je naslednja. Um, Hvala, gospa komisarka. Čestitam vam za ta mandat. Upam, da boste uspešni. In eh, zato, da boste uspešni, boste morali zadovoljiti tudi nas. Uh, Eh, srečali sva se že glede urada Evropskega toživca in upam, da bo se nadaljevali delo prejšnje komisarke na tem področju. Pridružujem se italijanski kolegici, ko je postavila vprašanje o organiziranem eh, kriminalu, eh, torej ali bi tukaj vključili tudi goljufije proti evropskim finančnim interesom ali bi vključili Eh, to lahko eh, čim prej v delo urada Evropskega toživca. Eh, definicija kaznivega dejanja v direktivi PIF ali mislite, da bi to pomagalo pri pristojnostih Evropskega toživca? Treba je jasno ločiti med pristojnostmi evropskega toživca in pa nacionalnih organov. Ali mislite, da bi eh, definicija kaznjivih dejanj v direktivi PIF pomagala? Ali mislite, da bi potem morali o tem razpravljati v svetu? Še eh, eno vprašanje. Mogoče pa ne bi imeli še enega vprašanja. Ne, raje ne. Dobro, vse sem bila kratka. Imam pa še vprašanje od uh, eh, Ane Marije Korace uh, Bild, ki je morala oditi. Ona je bila na seznamu. No, tu je pa res uh, kreativno. Dobro, to vprašanje pa lahko postavite. Ali boste ponovno začeli pogajanja s parlamentom o uh, javnem dostopu do. Eh, dokumentov parlamenta, zato da bi povečali transparentnost eh, delovanja naših institucij. Hvala. Eh, Soraja je naslednja, izvolite. Hvala in pozdravljeni, gospa komisarka. Govorili smo že o situaciji o romskega prebivalstva in vidimo, da politične skupine to obravnavajo kot pomembno temo. Položaj Romov uh, zadeva manj kot 12 milijonov evropskih državljanov, ampak vseeno to ostaja nek madež uh, pri evropskih politikah. Mislim, da potrebujemo veliko bolj uh, močan in odločen pristop, da bomo rešili ta problem. Uh, težko bomo eh, preostalemu svetu govorili, kako dobri smo v Evropi, kako spoštujemo pravice, dokler bomo eh, izvajali eh, to vrsto ksenofobije in diskriminacije proti določeni etnični skupini. Imamo sicer nacionalne strategije, ampak mislim, da te ne bodo pravzaprav dosegle nič pozitivnega ali konstruktivnega za Rome v Evropi. Če ne bomo eh, teh stvari začeli obravnavati na evropski ravni. In če ne bomo obravnavali eh, tudi vzrokov, zakaj Romi živijo v takšnem položaju, kakršnem živijo že 700 let, odkar so v Evropi, potem eh, bomo težko rešili ta problem. Vem, da je vprašanj veliko, ampak postavila bi še enega enakopravnost med spoloma. E, zelo pomembno je gibanje skupine LGBTI in e, treba je spoštovati njihove pravice in to mora biti tudi prednostna naloga. No, pravzaprav ste imeli še tri dodatna vprašanja. Gospod Boni je naslednji. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospa komisarka, za široko predstavitev in vaš optimizem. Postavil bi dve vprašanji. Najprej, kako boste podprli eh, zaključek dela eh, glede uredbe o varstvu podatkov, kako boste prepričali države članice in. Kako boste dosegli, da se bomo ponovno posvetovali o uh, pristopu na podlagi tveganja? Mislim, da bi bilo tako lažje izvajati rešitev. Pa še druga stvar, eh, kot vem, je komisar Avram, Avramopoulos odgovoren za PNR. Uh, Menim pa, da potrebujemo eh, neko ravnovesje med varnostjo in eh, svobodo, torej potrebujemo sodelovanje med eh, portfeljem Avramopulosa in vašim portfeljem. Ko se pogovarjam z ljudmi, mislim, da bi morali začeti izpolnevati svoje obveznosti, da začnemo z delom na PNR. Moramo pa izpolniti določene pogoje in prvi pogoj je, da se v polni meri izvaja GDPR. Eh, potem druga stvar, eh, dati pristojnost ombudsmanu in agencijam, ki so odgovorne za varstvo podatkov, eh, zato da bodo nadzorovali situacijo. In mm, seveda se strinjam s tem, kar je povedal gospod Boni. Gospa Vikstrom sicer ne posluša trenutno mojih komentarjev. Mislim, da ste, gospa komisarka, povedali naslednje. Ste na kolegiju in kljub temu, da nimate morda specifične pristojnosti za PNR, naprimer, uh, ker eh, delujete na področju varstva podatkov, boste prav gotovo sodelovali tudi pri teh odločitvah. Poslanci in poslanke so se že sklicevali na to. Natali Grisbek, izvolite. Najlepša hvala, lepo pozdravljam gospod komisarko. Že med vašo predstavitvijo in eh, v delu vaših odgovorov ste se odzivali na nekatere pripombe kolegov govorili ste o javnem tožilstvu, obenem pa ste govorili tudi o problematiki pristojnosti tega urada, ki je trenutno omejen z določenimi finančnimi, nadoročen finančne aktivnosti znotraj Evropske unije. Ali ne bi bilo dobro, da bi izkoristili besedilo, ki ga obravnavamo, zato da bi razširili pristojnosti tudi na organizirani kriminal, o čemer je jasno govorila tudi moja kolegica Ferrara, pa tudi na čezmejni kriminal in terorizem. Že 20 let pozivamo k temu in naša vloga je tudi, da se prilagajamo resnosti situacije in da ne izgubljamo časa. Tako bomo izgubili ta instrument, ne da bi dosegli to, kar bi si želeli. Drugič, v vaši predstavitvi ste omenjali tudi prioritete v smislu pravne zaščite osumljenih oseb in pa upoštevanja načela domnevne dožnosti. Evropska komisija je v tem primeru zelo malo naredila, vi ste nova komisarka, zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega preliminarnega predloga in ali ne menite, da bi lahko naredili še korak naprej ter vključili v to tudi dejansko določbo spremljivosti dokazov v primeru obrambe, še posebej, ko gre za krešitev tretjega člena. PDU oziroma temeljni listin o človekovih pravicah. Govorili ste tudi o svojih pristojnosti, ki so omejene, vendar so zelo transverzalne narave, zato mi prostite, da vam zastavim to pomembno vprašanje, na katero bi mi morda lahko odgovorili tudi v pisni obliki, če bo to preveč podrobno. Pa še zadnje, še vedno govorimo o človekovih pravicah. Omenili smo tudi pravice mladoletnih, ki seveda sodijo tudi v okvire človekovih pravic. Gre za pristojnost, ki se jo delite z gospodom Timmermansom. Ali naj bi zagotovili konkretno strategijo na evropski ravni za mladoletne na vseh področjih in ali bi si lahko zamislili v sodelovanju z nami možnost, da bi unilateralno pristopili v konvencijo Združenih narodov za pravice otrok. Že oprostite mi, da sem bila nekoliko daljša, vendar je bilo to potrebno. Gospod Koreja. Kora. Eh, grazie, grazie, predsednik. Najlepša hvala, predsedujoči. Koral, koral, če razčistimo enkrat za sole. Hvala. Lepo se zahvaljujem gospe komisarki. Imam dve vprašanji glede pravosodnega in policijskega sodelovanja. na ravni vzajemnega priznavanja. Evropski nalog za prijetje in pa nalogi za zamrznitev premoženja. Najprej naj bi imeli tranzicijsko obdobje za Lizbonsko pogodbo. Sprejeli smo tudi sklep sveta in pa okvir. Od leta 2014 je komisija govorila, da bi bilo mogoče kaznovati države članice zaradi tega, ker niso prenesli tega besedila v nacionalno zakonodajo. Ali ima Evropska komisija kaj novih informacij povezave s tem in bi lahko to predstavili Evropskemu parlamentu, ko gre za postopke kršitev? Glede vzajemnega priznavanja Evropskega naloga za prijete in pa nalogov za zamrznitev in zaseg premoženja ter sredstev. Tudi to me zanima, kako je s tem. Pri čezmejnem kriminalu imamo naprimer v Italiji take naloge za premoženje, ki se nahaja v Španiji ali na portugalskem, tam pa sodišče ne more delovati, nima nobenih pristojnosti in to je seveda velika ovira, ta nezmožnost ukrepanja zaradi pomankljivih predpisov. Zanima me, ali ima Evropska komisija kakršenkoli namen predstaviti, predlagati zakonodajni predlog, s katerim bi lahko izboljšali to situacijo in dosegli dejansko možnost vzajemnega priznavanja. Najlepša hvala, Ana Gomeš. Gospa komisarka, če govorimo o protiterorizmu, kar je bilo v osredju narative, Guantanamo, skrivni zapori. Vse to smo razkrinkali v našem poročilu, zdaj pa je to navedeno tudi v poročilu Ameriškega senata o mučenju. In pričakujemo, da se boste odzivali zoper to, da boste uh, ukrepali in glede nekaznovanosti. Obenem pa pričakujemo tudi, da boste sprejeli določene ukrepe, da boste poskrbeli za domestila za žrtve. Kaj pa vi počnete? Promovirate sodelovanje med pravosodnimi organi in policijskimi organi različnih držav članic. To je bistven element, ne le v smislu kršitev človekovih pravic, ampak tudi v smislu boja proti korupciji. Poročilo senata je jasno pokazalo, da je prišlo do denarnega transferja v države članice Evropske unije. To so bili jasni primeri pravna dejanja v pranja denarja v kriminalne namene. To moram še posebej povdariti. Potem pa še pravosodno sodelovanje, boriti se moramo proti korupciji v Evropski uniji. Zanima me, kaj počnete. Tukaj so še vilne vrzeli in pomankljivosti. Pred nedavnim sem vam predstavil primer in sicer v Nemčiji imamo korupcijo na sodiščih. Nekateri so bili obsojeni zaradi kaznjivih eh, dejanj na portugalskem, vendar pa so bili portugalci na nek način zaščiteni zaradi tega, ker so nekatere dejavnosti skladne za nemško zakonodajo, zato ni mogoče posredovati določenih podatkov portugalskim tožilcem in sodiščem. Številne pomankljivosti se torej pojavljajo pri pravosodnem sodelovanju, ko gre za boj proti korupciji v Evropski uniji. Kaj načrtujete? v povezavi s tem. Hvala, Ana. Aksel Vos. Najlepša hvala. Omenil bi dva tematska sklopa. Po eni strani varstvo podatkov in v okviru tega še posebej Safe Harbor. Tu zdaj ne bom govoril o mojem pristopu do Safe Harborja, ampak vseeno bi vprašal, ali ste v celotnem kontekstu že razmišljali o tem, da bi naloge FTC lahko morda opravljali tudi sami kot, neko, kot neka alternativna rešitev, če Safe Harbor ne bo uspel. Oziroma, ali obstajajo kakšne druge alternative Safe Harborju, naprimer, ko gre za preučevanje eh, pravil za delovanje podjetij. Drugo vprašanje pa je Europol in Eurojust. Tu me zanima, kako namerava komisija sodelovati z EPPO in Eurojustom, oziroma kako nameravate postopati na tem področju. Ali boste to še vedno eh, nekako držali v svežnju ali ne? Mislim, da te dve strani ne moremo kar tako ločiti. In Eurojusta ne bomo mogli reformirati, dokler ne bo jasno, kaj bo z EPPO. In v zvezi s tem me zanima stališče komisije. Če bo EPPO zaživel, me zanima, v kolikšni meri bi lahko tudi postopkovna pravila vnesli v njegov sistem. Hvala. Thank you, Axel. Hvala, Axel. Nekdo po imenu Fernando Lopez Aguilar, izvolite. Hvala, predsedujoči. Čisto kratek bom. O veliko vprašanji smo govorili med vašo predstavitvijo. Številni kolegi so omenili mnogo drugih vidikov, ki jih prav tako sam podpiram. Želel pa bi povedati naslednje. To ni vezano konkretno na PNR, ampak na stično točko med PNR in varstvom podatkov, na katero se sklicujete. Čisto očitno je, da. So se na PNR osredotočile vlade, po tragičnih dogodkih in svetu zunanjih ministrov, teh tragičnih dogodkih v Parizu, je pa ravno svet tisti, ki blokira svežno varstvo podatkov. Ali bi se strinjali s tem, da bi svet samem sebi naredil veliko uslugo, če bi odstranil ovire pri sprejetju svežnjo varstvo podatkov, kar smo prej sprejeli in potrdili na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Dobro bi bilo, da bi odblokirali PNR, sicer bomo še naprej v slepi ulici glede varstva podatkov. In to jasno odraža tudi v strud Evropskega parlamenta na področju človekovih pravic. S tem bomo pokazali, da zasebnost in varstvo podatkov jemljemo resno, skladno z določbami, ki so zapisane v temeljnih pravicah evropskih državljanov. Najlepša hvala. Tomas Todovski. Najlepša hvala. Hvala gospe komisarki, da se je udržila današnje seje. Imam dve vprašanje. Prvo je vezano na EPPO. Kako bomo preverili ustreznost kazenske zadeve in ali naj kazensko zadevo dejansko obravnava EPPO? Ali bi bili pripravljeni razpravljati z nami o EPPO-ju kot posamični temi, potem pa še drugo vprašanje, ki je vezano na enakost med spoloma. Zelo veliko krat se o tem vprašanju pogovarjamo z vidika žensk, zdaj pa mi dovolite, da opomnim še na vprašanje moških v tej situaciji na češkem. Je pa v sodni praksi govora tudi o vzgoji otrok, večinoma ponavadi pravico do skrbništva pridobijo matere. Očete imajo na voljo pogosto le dve do štiri uri, ure s svojimi otroci na vsake dva tedna in zanima me, ali boste poskrbeli tudi za ta vprašanja. Hvala. Hvala. Tomas Barbara Špineli. Grazie, Presidente. Hvala, predsednik. Hvala, spoštovana komisarka, da ste danes z nami. Kakšno je vaše mnenje glede konkurenčne situacije med državami članicami, ki si prizadevajo čim prej sprejeti zakonodajo? In eh, kako je s tem hitenjem pri zakonodaji, ko gre za same pravice? mislim, da tukaj to lahko še škodi pravicam. Pravice so namreč temeljega pomena za varstvo podatkov. Če bomo kršili pravice, bomo s tem še poslabšali situacijo in poglobili krizo zaradi terorizma. PNR bi seveda bil lahko pomemben, kot je to jasno v primeru bratov Koaši, vendar pa ravno tam ne bi mogli zaustaviti te situacije. Ali pa govorimo o zelo nevarnih ukrepih. ni dobro, da govorimo o terorizmu in o nezakonitih imigracijah v isti sapi, ko govorimo o središčih za sprejemanje imigrantov in tako dalje. Dobro sem spoznanje s takim eh, središčem sredi Rima. To ni nobeno središče, ki bi pozdravilo imigrante, ampak je to pravo koncentracijsko taborišče, tako rekoč središče mučenja. In tukaj gre dejansko za eksternalizacijo teh nacionalističnih frustracij. Ravno tam se začnejo te teroristične dejavnosti. S PNR-om ne bomo preprečili tega, kar se je zgodilo v Parizu. Hvala. Barbara. Na sodišču bi to lahko pojmenovali kot zavajujoče vprašanje, veste. Zdaj pa Hismanova. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovana komisarka, lepo se vam zahvaljujem za zelo izčrpno predstavitev. Novembra 2015 naj bi bil časovni rok za prenos direktive glede minimalnih standardov za pravice žrtev kaznjivih dejanj v nacionalne zakonodaje, skupaj z direktivo o EPPO-ju, ki jamči tudi boljšo zaščito za žrtve kaznjivih dejanj na območju Evropske unije. Države članice naj bi omogočile prosti dostop tudi do storitev, ki lahko pomagajo žrtvam. Žrtve naj bi prejele posebno pomoč, informacije, pravno, zdravstveno pomoč in tako dalje. Zanima me, ali načrtujete tudi kakšne dodatne ukrepe, programe, s katerimi bi lahko podprli države članice pri prenosu zahtev direktive v nacionalne zakonodaje pravočasno. Hvala. Najlepša hvala, gospod Čaki. Thank you, Chair. <clears throat>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 zda máte nejaké konkrétne plány, yes, eh, um, respektíve čo plánujete udelať, aby um, zákaz... Um, translation, translator's given up, I think. No, they started, but they I sort understood. of gave up. Co plánujete? You can understand. Diskriminácia sa efektívne uplatnila také v prípade Chaki, tradičných menšín. Ďakujem. Mr. Chaki, there's no translation. I mean, the commissioner understands, but... Komisarka vas razume, morda je to čisto dovolj, vendar pa mislim, da tukaj prišlo do zapleta pri tolmaški storitvi. Ne bi želel podati nobenih političnih komentarjev tukaj. Ne vem, ali ste vsi zadovoljni s tem, ali je dovolj, da se pogovarjate tako na štiri oči le s komisarko. No, izvolite, bi lahko to ponovil? Ne, kar nadaljujte. Beyond, because the commissioner can understand Kaj nadaljujete, saj komisarka lahko razume, nekdo mi bo to povzel pozneje. Moje vprašanje zadeva zaščito manjšin v Evropski uniji in na to sem se skliceval tudi pri vprašanju z komisarko. Na, mislim, da sem ujel jedro vaše pripravljanje. This is Mr. Uh, Radev.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 120 tisoč osebi je bilo v priporu pred sodno obravnavo na koncu prejšnjega leta in to lahko traja več mesecev ali pa celo leto in več, da se vse zgodi, da se to pravosodno kolesje zavrti. Zanima me, kako se nameravate soočati s temi težavami od zdaj naprej. Gospa komisarka, hvala. No, zdaj pa gospod Radev. Bogodarevi, gospodin predsedatelj, uvažajemo. Najlepša hvala gospod predsednik. Po zadnjih terorističnih napadih v Franciji in teh, ki so bili v Belgiji na srečo prepričani, je prišlo do splošnih razprav glede tega, kaj bi lahko storili na ravni EU, da bi preprečili podobne dogodke v prihodnosti tajne službe, policijski organi lahko sodelujejo tudi s pravosodnimi organi in sodelujejo v okviru čezmejnega delovanja, tako da preprečujejo teroristične napade, ki so v pripravi. Zelo pomembno bi bilo, naprimer, nadaljevati z raziskovanjem povezav v primeru Kolibali v Španiji, pa tudi drugot po Evropski uniji, tako da bi ugotovili, kakšen je dejanski razpon teh dejavnosti. Še nekaj, kar bi lahko uporabili v tem primeru, je Evropski nalog za prijete, ki je bil sprejet prejšnje leto. To je zelo dober instrument za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, tem združbam, mrežam in zopr terorizmu. Spoštovana komisarka, glede na to, da je časovni rok za prenos te direktive v nacionalne zakonodaje leto 2017. Pa mislim, da že prej moramo zagotoviti boljšo čezmejno sodelovanje, saj že zdaj prihaja do določenih terorističnih groženj. V kolikšni meri je bila ta direktiva že prenešena v nacionalne zakonodaje in v primeru, če se ne prenese v nacionalne zakonodaje, me zanima, kaj boste storili za to, da boste spodbudili države članice k temu, da za to poskrbijo čim prej, tako da ne bo prišlo več do takih grozovitih terorističnih eh, napadov. Da pa še gospa Stevens, eh, zadnja oseba na seznamu govornikov. Najlepša hvala, gospod predsednik. gospa komisarka, odgovorni ste za vprašanje enakosti med spoloma in obenem pri tem sodelujete tudi z komisarjem Timmermansom, ko govorite o človekovih pravicah, ki prav tako imate pristojnosti. V Evropski uniji se pri človekovih pravicah sklicujemo tudi na invalidne osebe in imate tudi pristojnost za spoštovanje teh pravil izvajanje temelji na številnih določbah, ki veljajo tako za ženske kot za invalidne osebe. In zanima me, kakšne so ovire v primeru izvajanja horizontalne direktive in zakonodaje, ki je protidiskriminatorna. Kakšno je trenutno stanje? Poleg tega, mislim, da moramo poskrbeti tudi za dodatni napredek pri teh dosejih. Veliko diskriminacije se namreč dogaja v primeru invalidnih oseb, ne le pri zaposlovanju, ampak tudi naprimer, pri vključevanju v kulturne dogodke, v športne dejavnosti. Kakšne ukrepe bi lahko in bi morali sprejeti za to, da bi pomagali vsem tem ranljivim skupinam in diskriminiranim skupinam. Kakšni so vaši načrti? Uh, Jan Albrecht, did you, were you still on the list? This... Jan Albrecht, ste bili še na seznamu? Kakšna zelena zarota je to zdaj? Ne vem, ste lahko čim krajši, pa tudi gospod Bašir. Katero politično skupino pravzaprav sodi UKIP? Ste v skupini ali ne? EFDD. Aha. V redu. Oba bodite čim krajša. Jan prvi. Najprej ne povem, da cenim to, da se je Evropska komisija odločila pregledati direktivo PNR. Zaradi tega, ker je bila sodna odločba Evropske sodišče lani zelo jasna in to kaže tudi na potrebo potem, da poiščemo ustrezne odgovore glede varstva podatkov in varnosti poleg tega mora priti tudi do pregleda nacionalne varnostne zakonodaje. Morali bi dobiti tudi pobudo Evropske komisije, da bi se pogovorili z državami članicami glede skupnih ukrepov na tem področju, čeprav to zaenkrat pogodbo izključujem. Gospod Bašir, tudi vi bodite čim krajši. Najlepša hvala gospod predsednik, ime mi je Bešir, pred nedavnim sem se vračal v London na letu in sem skušal dostopati v Alcijski urad čim prej z svojim potnim listom, vendar pa potni list ni bil sprejet in eventualno so me odvedli k nadzornim organom na meji in povedali so, da je ime Bešir zelo problematično in če želite imeti dostop, morate iti skozi imigracijski urad urad. Povedal sem jim, da Bašir pomeni nosilec eh, dobrih novic, to je povzročilo kar nekaj muzanja, vendar sem kljub temu moral iti skozi preglede za migrante. V teku štirih ur eh, so me zastavili številna čudna vprašanja, vključno s tem, katere humanitarne organizacije podpiram Macmillan Cancer eh, Relief ali Marie Curie. V tem primeru smo videli hudo zgroženost policijskih uradnikov. Mislili so očitno, da bom omenil Hamas, bili presenečeni. Samo sebe določenih eh, let to lahko razumem, lahko sprejmem, ampak ali si predstavljati nekoga med vami, tretjo generacijo, naprimer, ki bi bil podvržen takšnemu profiliranju, takšnim imigracijskim pristopom in screeningom, namesto da bi poskrbeli za usmerjene preiskave. Ko se pogovarjate z našimi partnerji, naprimer z druženimi državami, ali ne bi mogli omeniti, da zaprejo ta grozovito institucijo Guantanamo Bay in če si ogledate to, kar se dogaja v Siriji in v Iraku, tam vidite te zlobneže, ki silijo svoje zapornike v to, da nosijo oranžne uh, kostume, s čimer uh, zrcalijo situacijo v Guantanamo. Čisto na hitro bom še zaključil. Pred nedavnim sem eh, obiskal tudi Združene arabske emirate, obiskal sem svojega nečaka, inženirja. Vem, da je inženir. Oh, Morda lahko to dokončamo pozneje ob kavi ali kaj takega. No, to je bila očitno huda napaka. Hvala, gospod Bašir nekoliko ste popestrili to vzdušje, prav gotovo je tudi gospa komisarka navdušena nad tem. Pa še Eli, ki je zaprosila za besedo veliko prej, zaključil pa bo z intervencijami gospod Kirkov. Najlepša hvala. Gospod predsednik, hvala, komisarka. Prej ste govorili o tem, kaj bi lahko storili, da bi zaustavili radikalizacijo. Omenili ste tudi pogoje v zaporih, v zeleni knjigi, ki govori o predpisih in pravilih, ki ne bi jih imeli za zapore. Iz leta 2011 tam so navedeni določeni pogoji pripora. Vedno več primerov pa poznamo posameznikov, ki umirajo v zaporih ali pa celo storijo samomor. Moramo spoštovati človeško dostojanstvo in zagotoviti spoštovanje človekovih pravic v italijanskih zaporih, se pogosto srečujemo s to problematiko. Gre za akutno situacijo. 67 tisoč zapornikov je in zanima me, kakšno je mnenje Evropske komisije glede tega. Večkrat ste že slišali vprašanje strani tega parlamenta in številnih nevladnih organizacij. Ko gre za varovanje človekovih pravic pridržanih oseb in zapornikov, kako je s tem? Hvala, Eri, da ste bili kratki, gospod. Kirkup je, je zdaj na skrajni levici. Skoraj sem vas grešil, ste zadnji na seznamu govorcev. Najprej hvala, gospod predsednik, pozdravljeni, poštovana komisarka, zaradi napadov. V Parizu je veliko razprave tudi o tem, kakšen bi bil odziv. Zanimivo je bila zamisel o patriotizmu. Zanima me, kakšna je moderna definicija patriotizma. Mislim, da je to čisto ločena razprava. Trenutno pa me bolj zanima, kako je s to iluzijo pogovarjanja o boju proti terorizmu. Ali gre tukaj le za nekakšne marginalne, marginalna skrajna stališča, kot v primeru Grčije, ali pa imajo te pripombe nekakšno širšo veljavnost? Tako, gospa komisarka, izvolite, Zdaj ste dobili celotni diapazon stališč članov odbora Libe. In vem, da ne morete biti specifični in govoriti na vsa vprašanja, ampak potrudite se. Vem, da vam to v celoti verjetno ne bo uspelo. In prosim vas tudi, da morda nekatere odgovore na vprašanje združite, če lahko, po tematskih sklopih recimo. Ampak skušajte vseeno biti tudi specifični. mislim, da nam ne bo uspelo eh, držati časovnice. Sploh ne vem, ki smo, kaj se dogaja. Ja, tako ali tako smo že presegli čas, zdaj bi morala biti na vrsti naslednja točka, ampak vseeno, gospod komisar, kaj izvolite. Najlepša hvala. Jaz predlagam, da vam pošljem pisne odgovore na tiste vprašanja, na katere ne bom uspela odgovoriti. Uh, kar zdaj Guantanamo. Danes je gospod predsednik Obama to omenil v svojem nagovoru o stanju v državi. Ampak s tem so povezane tudi druga vprašanja, naprimer vprašanje zasebnosti, vprašanje enakega plačila, tudi za ženske, naprimer. Oziroma vse to je gospod Obama omenil v svojem govoru. To je pomembno tudi za nas, vsega sicer nisem preučila, ampak bom pozneje. Kar zadeva um, mučenje nevladne organizacije z področja varovanja človekovih pravic so spremljale te postopke in kjerkoli gre za kršitve evropske zakonodaje, spremljamo te zadeve in potem seveda tudi ustrezno ukrepamo, kjer lahko. Zavedate pa se, da je to zelo kompleksno in težavno vprašanje. Potem pripor trajanje pripora, predsodnimi postopki, pogoji v priporu in tako naprej. Tudi tu situacijo seveda spremljamo in jasno je, da eden od prvih naših zakonodajnih predlogov strani komisije bo posvečen temu vprašanju, ampak v tem letu to ni ena od prednostnih nalog. Potem EPPO, oziroma direktiva proti diskriminaciji in pa romsko vprašanje. Številna vprašanja z tega področja smo slišali. Slišali smo vprašanje z človekovimi pravicami in nekaj povezanih vprašanj. In EPPO bo pristojno za nekatera kazniva dejanja z področja vsebinskih kršitev. Zaenkrat govorimo zgolj o kaznjivih dejanjih zoper finančne interese Evropske unije. Nekateri od vas pa ste še potem vprašali, ali morda želimo razširiti pristojnost EPPO-ja, naprimer eh, na druga kazniva dejanja. To sem že omenila danes do povdne, kajti dobila sem vaše vprašanje, pa tudi vprašanje vaših kolegov z odbora eh, Juri. Uh, januarja bomo v Rigi na tristranskem sestanku skupaj z latvijskim pristojnim ministrem in ministrem iz Luksemburga govorili o tem vprašanju. In takrat bomo govorili tudi o ustreznih korakih, ki ne bi bili sprejeti še letos. S tem nam bo potem, upamo, uspelo spodbuditi razpravo na svetu in tudi dogovor na ravni sveta še tekom letešnjega leta. Želim pa si, da se bi tudi ta vprašanja razrešili kar se da hitro. Na sestanku v Rigi želim razpravljati tudi o morebitni razširitvi pristojnosti EPPO. To bom omenil tudi pristojnemu ministru iz Latvije. So pa že moji kolegi, pa tudi pravniki eh, na komisiji dejali, da bi se lahko morda pri tem soočili z nekaterimi overami in da morda zaradi tega eh, pristojnosti Evropskega javnega toživstva ne bi mogli razširiti. Tako da zaenkrat o tem ne morem povedati nič konkretnejšega. Želim pa si, da bi v Rigi na sestanku, ki sem ga menila, o tem razpravljali. Dobro bi bilo, če bi lahko EPPO preiskoval čezmejne primere, naprimer, ko gre za terorizem ali pa ko gre za kazniva dejanja na področju varnosti. Mislim, da mi smo slišali še eno vprašanje z področja varnosti. Dobro, varnost je nekaj, o čemer razpravljamo že kar nekaj časa. In to ni zdaj nekaj akutnega, kar se je zgodilo zgolj in samo po, po napadih v Parizu. Mislim, da je treba, ko govorimo o varnosti, najprej razrešiti nekatera tehnična vprašanja. In pristojni ministri so se na svetu o tem tudi pogovarjali. Iz nacionalnih parlamentov smo dobili v zvezi s tem tudi nekaj rumenih kartonov, kar pomeni, da bo moral to preučiti in da bo morala stopiti v pisno kom, eh, korespondenco z nekaterimi poslanci iz nacionalnih parlamentov držav članic. V tem, teh pismih jim bom pojasnila, zakaj si želimo razširiti pristojnosti EPPO in um, da si res želimo preprečiti vse kršitve povezane z evropskimi skladi mislim, da vsi razumemo, zakaj EPPO potrebujemo in z gospod Makovej se bomo o tem še pogovarjali. Dobro, če grem naprej. Direktiva proti diskriminaciji. Mislim, da ZDA nimajo namena prekiniti uh, pogovorov z državami članicami z temi vprašanji, kajti to so uh, Eh, vprašanja, ki se ne povezuje samo naprimer, z kršitvami na delovnem mestu, gre tudi za kršitve izven delovnih mest, naprimer gre za socialne storitve, um, javne prostore in tako naprej. Zaenkrat iz držav članic še nisem dobila nobenih pritožb. Na svetu ni bilo nič o tem, bilo nekaj govora o nekaterih spremembah pri infrastrukturi, naprej, ko gre za zgradno klančin, tako da bodo nekatere zgradbe dostopne tudi osebam na vozičkih in tako naprej. Ampak to so podrobnosti, ki jih morajo v nekaterih državah članicah eh, reševati številna ministrstva skupaj, ker gre pač za horizontalne zadeve in posledično se stvari tudi zavlečejo. So pa to vprašanja, ki se jim res moramo posvetiti in storili bomo vse, kar je v moje moči, da bo direktiva na ravni sveta tudi sprejeta, tako da lahko potem sledi trialog. Potem vprašanje Romov. Prav imate, o tem res govorimo že kar nekaj časa. Trenutno eh, preučujemo nacionalna poročila. Prosila pa bi, tu, pa bi tudi vse vas, Če imate morda kakšno idejo, kako priti do rešitve, kako najti neke kreativne pristope, potem vas prosim, da eh, stopite v stik z mano. Imamo horizontalno direktivo, ampak poleg tega moramo tudi zagotoviti, da vse države članice in vsi um, udeleženci storijo vse, kar je v njihovi moči, da se direktiva tudi začne izvajati. Če Evropska unija želi, da države članice nekaj storijo, potem to tudi financiramo. Financiramo posamezne korake, ki vodijo do cilja. In v tem primeru to tudi počnemo. Kadarkoli države članice prosijo komisijo, da nekatere ukrepe, ki jih predlagajo, financiramo, to tudi storimo se pa dogaja, da je v eni državi morda en urad pristojen za, ne vem, naprimer izgradno infrastrukture, spet drug pa za financiranje tega projekta, kar pomeni, da so stvari zapletene. Ampak, kot rečeno, želimo si slišati primere dobrih praks, želimo si te primere tudi deliti, tudi uporabljati v drugih državah članicah. Morda nekje država članica sodeluje tudi z nevladnimi organizacijami, uh, na tem področju. In potem bi lahko vsi skupaj, vsi deležniki, se usedli za mizo, organizirali sestanek in potem o tem tudi govorili. Poznam študijo, ki opredeljuje sredstva v vseh različnih skladih, ki jih imamo na voljo za eh, projekte na področju romske problematike, naprimer v Španiji. V Španiji smo precej denarja namenili konkretnemu vprašanju, ampak ta denar, ta sredstva niso bila porabljena na ustrezen način. Tako da je treba posamezne primere res dobro preučiti, preden se jih lotimo. Potem naslednje vprašanje. Pravice osumljencev v posameznih postopkih in tudi postopkovne pravice. Trenutno razpravljamo o kombiniranem pristopu preventive in pa kurative. Seveda je treba najprej zagotoviti, da se vse pravice eh, osumljenih v teh postopkih um, upošteva, da se jih ne krši pa, in da se prav tako tudi upošteva poslovne pravice. Ampak vseeno treba izvišati raven eh, zagotavljanja teh pravic, še posebej, ko so v posamezne primere upleteni tudi otroci. Stvari se zaradi tega sicer ne spreminjajo, še vedno obstajajo eh, pravica, naprimer, eh, dopuštenega sojenja, potem eh, Eh, pristop, da je nekdo nedolžen, dokler se mu krivda ne dokaže in vse to je treba tudi upoštevati. Če grem naprej, žrtve nasilnih kaznjih dejanj. Direktiva, ki govori o tem, bo stopila v veljavo letos. In tudi v tem primeru komisija mora državam članicam nekako vedno znova ponavljati, da je treba začeti direktivo prenesti v nacionalne zakonodaje, kar se da hitro in jo potem tudi izvajati. To je nekaj, kar sodi med naše vsakodnevne naloge in temu se tudi posvečamo. To seveda tudi velja za druge zakonodajne akte. Danes do povdne smo na kolegiju dejali, da je ena od naših glavnih nalog ta, da se zavedamo, kateri instrumenti so nam sploh na voljo. Sami sebi in pa tudi javnosti ne smemo obljubljati novih instrumentov kar tako počes. Kajti treba se je zavedati, da moramo ne preprečiti to, kar imamo in da moramo vsi, tako evropske institucije kot tudi države članice, storiti to, kar je v naši moči, da se obstoječe strukture izkoristijo, preden ustanovimo nove. Gospod Avramopoulos, kolega vas bo obveščal o podrobnostih, ki se tiče njegovega resorja. Ampak to ne pomeni, da se stvari, te stvari mene ne tičejo. Vse, da se me, tako kot naprimer tudi uh, varstvo zasebnosti, potem hramba osebnih podatkov. V zvezi s tem se sicer ne želim spuščati v podrobnosti in ne želim obljubljati preveč, ker bi vas morda s tem zavedla. Nobenih obljub vam ne bom podajala, ker boste morda pričakovali preveč podrobnosti. Slišali smo tudi vprašanje glede sodelovanja med EPPO in Eurojustom. Kot veste, pogodba o delovanju Evropske unije pravi, da bo EPPO ustanovljen in da bo povezan z Eurojustom. Ampak ne vem, kaj točno naj bi to pomenilo. Kolege iz mojega urada sem prosila, da mi skušajo najti najbolj ustrezno interpretacijo tega stavka iz pogodbe. Trenutno govorimo predvsem o finančnih vprašanjih in o vprašanju kadrov gre za posem novo institucijo, nov urad, kar pomeni, da moramo jasno opredeliti povezavo med Eurojustom in EPPO. Želimo si, da bi bila ta povezava kar se da učinkovita in tudi kar se da ekonomična. Zato sem kolege iz mojega direktorata prosila, da mm, opravijo študijo um, ki bi pokazala, kaj bi bilo najbolje, glede financiranja, glede kadrov. In upam, da bo tudi ta študija pripomogla, da se bo EPP ustanovil do leta 2016. Sir, uh, um... Najlepša hvala, gospa Jurova. Hvala za te odgovore. Ja, seveda bodo mogli biti odgovori v prihodnje tematični, ko gre za safe harbor, za, ko gre za boj proti terorizmu, ko gre tudi za sestanek v Rigi 28. januarja, ko gre za vprašanja zakonodaje. Um, to vse bo postalo bolj podrobno, ampak vseeno, najlepša hvala za vašo prisotnost, za vaše odgovore na številne vprašanja iz raznih področji. V prihodnje bomo imeli z vami sestanke, ki bodo bolj specifični, bodo bolj ciljno smerjene, kjer bomo govorili morda zgolj o romski problematiki, zgolj o hrami podatkov in tako naprej. Še enkrat hvala vam in hvala tudi kolegom, ki so bili dovolj disciplinirani pri vprašanjih. Tako, zdaj pa kolegi, preden zapustite dvorane, dvorano, vas samo še obveščam, da bo danes ob pol sedmih v 12. nastropju te zgradbe naš eh, tradicionalni polnovoletni koktejl naše srečanje. Tisti, ki boste prišli, torej danes ob pol sedmih v 12. nastropju. Hvala.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 prosim, da se posedete, ker želimo nadaljevati s stankom. Tisti, ki se želite pogovarjati, klepetati, lahko to storite tudi izven dvorane. Mi pa nadaljujemo. Tako, naslednja točka na dnevnem redu je predstavitev stanja pri dveh odprtih vprašanjih na področju boja proti drogam, ki obravnava naš odbor. Parlament je svoj pristop že sprejel po prvem branju 17. aprila leta 2014 in sicer z veliko večino, kar kaže tudi pomembnost uh, in mm, prioriteto, ki jo dajemo temu svežnju. Svet svojega pristopa še ni sprejel in tako ne moramo začeti pogajanje med nami in svetom. Danes sta z nami poročevalca predstavniki eh, latvijskega predsedstva, komisije, EMCDDA in pa Europola. In vsi nam bodo povedali, kakšen je bil napredek od eh, sprejetja splošnega pristopa na parlament. Tako, najprej bom dala besedo poročevalcema, potem poročevalcem v senci, potem pa šestim govornikom. No, potem pa sledijo poročevalci v senci in pa člani dvora Lide. Tako, pa kar začnimo, najprej poročevalka gospa Jimenez Beseril Barijo ki je pristojna za direktivo. Potem pa gospod Boni, ki je pristojen za uredbo. Gospa, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoča, spoštovani člani in članice Evropskega parlamenta, spoštovani predstavniki sveta in komisije, dobrodošli predstavniki centra e MCDDA, predstavniki Europola, dragi prijatelji. Zelo hvaležna sem, da je odbor Libe organiziral to predstavitev. Ta predstavitev bo bolj kratka, ampak vseeno bomo imeli priložnost razpravljati o pomenu uredbe in direktive o novih psihoaktivnih eh, snoveh. Lahko bomo tudi pozvali vse upletene strani, da bodo uh, začeli z pravnim procesom. Cilj je, da se zaščiti varnost eh, in zdravje naših državljanov. V veliki večini gre za mlade, to so tisti, ki uporabljajo psihoaktivne snovi. Radi pa bi tudi zagotovili, da bo trgovanje z, uh, industri, za industrijsko rabo, da ne bo ta trgovina uh, omejena oziroma ovirana. Predsedujoča je rekla, da smo to obravnavali eh, že aprila. Cilj pa je, da bi uredili področje novih psihoaktivnih snovi. Eh, to so snovi, ki posnemajo prepovedane droge, naprimer kokain ali ekstazi. Eh, več kot 300 novih snovi so zaznali v Evropi od leta 1997 naprej. Problem se je še zaostril v zadnjih letih število novih identificiranih eh, psihoaktivnih snovi med leti 2009 in 2013 se je podvojilo. Vsak teden pravzaprav odkrijejo neko novo psihoaktivno snov. Sistem v Evropski uniji za prepoved teh snovi ni pripravljen na uh, to vse večjo težavo. In uh, Vse te nove snovi imajo eh, celo večji učinek kot eh, zdravila ali droge, ki jih eh, posnemajo in tudi njihovi učinki še niso zelo znani. Ena od držav, ki proizvaja veliko teh novih snovi, je Kitajska. Na stotine centrov tam proizvaja snovi za Evropo in ZDA. Poleg tega proizvajajo tudi veliko snovi, za uh, zdravila. Ko to snov metalimin uh, eh, zmešajo z drugimi uh, snovmi, lahko povzroči metafimin. Torej, ta snov je zdaj najbolj problematična in proizvedli so več kot 130 milijonov litrov na kitajskem. Poleg tega je poraba vse višja tudi na kitajskem in v Indiji. Mm, treba se boriti tudi proti širjenju teh eh, snovi eh, znotraj evropskih meja. Če pride do neposrednega tveganja, eh, bi lahko uvedli v nekaj tednih tudi začasno prepoved za eno leto in taka prepoved bi zagotovila, da ne bi bilo snovi več na voljo za potrošnike. Sicer se s tem ukvarja agencija za zdravila. Ampak eh, ta nova psihotropna uh, snov predstavlja ogromno tveganje, zato jo je treba vse čas nadzorovati. In uh, če bi torej uvedli enoletno prepoved in se ta ne bi izkazala za zadostno, bi jo lahko podaljšali še za eno leto. V trenutnem sistemu pa takih začasnih ukrepov ni in komisija mora počakati na poročilo o ceni učinka. Uh, Eh, šele tako bo lahko omejila določeno snov. Potrebujemo bolj okrepljeno Evropsko unijo v boju proti tem snovem. Eh, te snovi namreč zelo škodijo našim državljanom. Evropski parlament eh, ima jasno sporočilo, uredba in direktiva sta zelo pomembni. To je treba sprejeti kar se da hitro v svetu novembra lansko leto smo imeli skupno operacijo med policijskimi eh, silami v Španiji in Nemčiji. Vse skupaj je koordiniral Europol. 20 eh, eh, ljudi so aretirali, zasegli eno tono hašiša in še številne druge droge. In mislim, da bo Europol lahko v prihodne še razširil to vrstne dejavnosti. Trenutna situacija je v rokah držav članic. Cilj tega sestanka in eh, te manjše predstavitve pa je, da spodbudimo direktivo in uredbo. Ko bosta, eh, oziroma ko smo jo sprejeli tukaj v parlamentu aprila, eh, računamo na države članice, vendar pa tam obstajajo še različna mnenja, ko gre za pravno podlago tega instrumenta. Ali izhajati iz pristojnosti za javno zdravje ali pa se navezovati na 167. člen eh, pogodbe o Evropski uniji. Torej, več členov imamo, tudi 114. člen, ta je zelo pomemben in zagotavlja hitrejši odziv. Eh, na ta način bi eh, bile pristojnosti hitreje porazdeljene. In, Eh, lahko bi se bolje zoprstavili kroženju teh snovi po državah članicah. Mm, tudi drugi poročevalec eh, ima veliko povedati, tako da besedo predajam kar gospodu Boniju. Najlepša hvala. Pozdravljam predstavnike Latvijskega predsedstva, predstavnike komisije in pa tudi predstavnike MCDDA in pa Europola. Seveda pa tudi pozdravljeni predstavniki pravne službe parlamenta. Kot rečeno, sta bila oba dokumenta, oba eh, zakonodajna akta sprejeta, oziroma vse naš splošni pristop je bil sprejet že lani. Direktivo je predstavila gospa Jimenez Beseril. Glede e, dosjeja smo dosegli konsens kar se da hitro. Mi smo želeli tukaj Mm, sprejeti konsens, ki bi na ravni EU prepovedal oziroma nekako vsaj upočasnil prodajo in pa proizvodno nezakonitih drog v Evropski uniji. Šlo pa je predvsem zato, da smo želeli deliti merila in sicer smo se domenili, da je merilo za to pogosto oziroma prisotnost neke snovi v vsaj eni državi članici. V takšnih primerjih lahko potem vsaka država članica, oziroma katere se neka druga pojavi, začne izvajati uh, ukrepe omejevanja. Kot je dejala gospa Jimenez, bi morali na ravni Evropske unije uh, te ukrepe sprejeti kar se da hitro ker se že to omenja, pa je to tudi nekaj sedana vrednost celotnega um, paketa. Naj predstavim dva razloga za to. Trg z nezakonitimi drogami se hitro razvija, hitro raste. Gre pa za čezmejni problem, tudi zaradi razvoja digitalnih kanalov, skozi katere se ti, ta mamila, te droge prodajajo. Po drugi strani pa smo se na podlagi temeljitih analiz odločili za zakonodajni predlog, katerimi prepovedali te droge in to je edini ustrezni ukrep po našem mnenju. Gre za grožnjo, gre za tveganje. Kakšno tveganje? Mladi želijo poskusiti nekaj, kar je neznano in kar lahko spremeni njihovo psihično stanje, ampak glavna težava je povezana s samim naslovom te zakonodaje. Nove psihoaktivne snovi. Nove pomeni v tem kontekstu res nove, z novimi elementi, novimi snovmi, novim, novo kemično sestavo in z neznanimi posledicami, neznanim delovanjem. Vsak dan se ponavlja, pojavljajo nove psihoaktivne snovi, torej gre za nove in nove in nove snovi, tako da ne smemo pocenevati negativnih učinkov teh snovi. gre za težavo, ki bo ovirala naše državljane pri vsakodnevnem delovanju, še posebej naše mlade. Evropski oziroma svet um, še ni dosegel sprošnega pristopa glede obeh zakonodajnih predlogov. To nas skrbi, kajti bojimo se, da bi svet sprejel pristop, ki ne bi omogočal sprejemanje zavezujočih odločitev na ravni Evropske unije. Upam, da bo latvijsko predsedstvo predstavilo, kakšno je trenutno dogajanje na svetu. Slišali smo, da je svet veliko razpravljal o pravni podlagi eh, za uredbo. Nekatere države pravijo, da pravna podlaga naj ne bi bila notranji trg in da bi bilo bolje, če bi izbrali člen 168 ki govori o zaščiti zavarovanju javnega zdravja. Gre tudi za člen 83, kjer so menjene kazenske sankcije. Italijansko predsedstvo sveta je želelo ta klinč nekako sprostiti in razpravljati predvsem o posameznih postopkih glede neke snovi. Uh, vprašanje pravne podlage pa bi se zamrznilo, vse dokler dogovora o prejšnjem vprašanju ne bi bilo. Slišali smo tudi, da je latvijsko predsedstvo omenjeno razpravo eh, zopet eh, sprožilo. Seveda, ko gre za pravno podlago celotnega svežnja, se lahko sklicujemo na marsikaj. Obenem pa je treba upoštevati tudi načeli sorazmernosti in pa eh, um, subsidijarnosti. Treba je najti najbolj učinkovite rešitve in najbolj učinkovit uh, okvir za odpravo teh težav. Želimo si, da svet ne bi izključeval zavezujočih ukrepov na ravni Evropske unije iz celotnega svežnja, kajti za nas je to edina dodana vrednost. parlament je zapisal, da bodo zavezojoče eh, odločitve za večji ukrepi na ravni Evropske unije učinkoviti samo, če bo prišlo do učinkovite um, in temeljite analize situacije v eni državi članici, v vsaj eni državi članici in potem ob sodelovanju te države z EMCDDA, z Europolom in z vsemi relevantnimi agencijami in institucijami Evropske unije, da se ugotovi, kakšno je tveganje ko gre za posamezno snov. In šele potem, ko bo ta ocena privedla do uh, argumentov, se lahko odločimo za prepoved te snovi na trgu. Kot sem omenil že prej, je v stališču parlamenta zapisano, da če takšne odločitve na ravni Evropske unije ne bo, lahko države članice kljub temu na nacionalni ravni spremejo podobne ukrepe, če menijo, da je to potrebno. Ali bi drugačna pravna podlaga omogočila hitrejše postopke, s katerimi bi lahko določen osnovno določen proizvod eh, prepovedali na trgu? Upam, da in upam, da bi lahko morda prisluhnili tudi nekaterim morda začasnim stališčem pravne službe. Želimo najti predlagane rešitve, ki bi lahko omogočile ukrepanje na ravni Evropske unije. Razlog današnjega sestanka je, da vprašanje novih psihoaktivnih snovi vrnemo na politične agende, da se vsi zopet spomnimo, kakšna je težava, o čem gre in kaj točno je na kocki, kaj vse moramo storiti. Prisluhniti moramo komisiji, parlamentu, Europolu, MCDA, pravni službi parlamenta, predsedstvu sveta, tako da se bomo lahko res zavedali, kakšni so postopki, kakšne so tveganja in kaj moramo storiti. Govoriti je treba tudi o morebitnem pristopu sveta in o morebitnih prihodnih korakih. Upam, da bomo lahko z današnjo razpravo prišli bliže rešitvi. Prej smo želeli slišali strani kolegice, da bi bilo dobro, če bi države članice in celoten svet stališče sprejel čim prej, tako da lahko začnemo s trialogom. Hvala. Hvala. Najlepša hvala, gospa Jimenez Beseril in hvala, gospod Boni, za ti dve predstavitvi. Tako, zdaj pa bom besedo predala eh, gospe Lusa, namestnici predsedujočega horizontalne skupine za droge pri svetu. Izvolite. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani poslanke in poslanci, dragi kolegi. na svetu smo se v okviru horizontalne skupine za droge že več kot deset let soočali z vprašanjem novih psihoaktivnih snovi in vedno bolj nas skrbi povečano število teh snovi in pa uporabe v državah članicah. Seveda moramo nujno ukrepati. Od leta 2005 naprej imamo mehanizem, s katerim se lahko odzivamo na najnovejše nove psihoaktivne snovi na ravni Evropske unije. Želimo pa si tudi, da bi pripravili in začeli izvajati izboljšan mehanizem, s katerim bi se lahko uh, uspešno soočili z vedno večjimi izzivi. Zato se tudi zahvaljujemo komisiji za predlog uredbe glede novih psihoaktivnih snovi in tudi za direktivo. Strakonjaki za vprašanje drog so v horizontalni skupini za droge na svetu ta dva predloga temeljito preučili. Pri tem so se še posebej soočili oziroma posvetili glavnim ciljem predlogov. Naprimer, ko gre za sistem izmenjave informacij, sistem klasificiranja snovi in tudi možnosti začasnih prepovedi določenih snovi ter za pohitritev, pospešitev vseh postopkov ob tej priložnosti vam želim zagotoviti, da želi svet nadaljevati z razpravo kar se da hitro. Veste pa, da zaenkrat na ravni sveta še ni prišlo do konsenza. Predvsem, predvsem zato, ker države članice, eh, ker imajo države članice precej pomislekov, ki jih je treba odpraviti, preden se bomo dogovorili okoli učinkovitega in v praksi dobro delujočega mehanizma. Kot je Evropski parlament s svojimi predlogi sprememb nakazal, tudi mi menimo, da je zaščita javnega zdravja, varovanje javnega zdravja najpomembnejši del in namen tega predloga. Ne toliko delovanje, uspešno delovanje notranjega trga. Delovanje notranjega trga na področju novih psihoaktivnih snovi bi morda lahko bil zavajajoč signal za javnost. Podobno kot Evropski parlament, tudi svet predvsej skrbi možnost, s katero bi države članice lahko ohranile ali pa uvedle nove ukrepe na področju novih psihoaktivnih snovi. To tudi pomeni, da bi lahko države pripravile strožjo zakonodajo. Varovanje javnega zdravja in pa fleksibilnost za države članice sta ključnega pomena za svet, ampak to nista edina elementa, ki sta za svet pomembna. Države članice želijo ohraniti ravnovesje med kar se da hitrimi postopki in med upoštevanjem vseh dokazov, vseh argumentov, ki so na voljo. Kot veste, so nove psihoaktivne snovi oziroma trgovina z novimi psihoaktivnimi snovmi dokaj nov pojav v primerjavi z trgovino s prepovedanimi drogami. To so elementi, ki so ključni, ko gre za ukrepanje Evropske unije. In zato menimo, da bi morali temu posvetiti več časa in tudi več časa nameniti zbiranju dokazov. Po drugi strani pa se strinjamo, da je treba te postopke izvesti kar se da hitro. Predvsem zato, ker se tudi snovi na evropskih trgih pojavljajo z neverjetno hitrostjo. Še en pomislek, ki ga imamo zdaj z dokazi, je celotna struktura klasifikacije posameznih snovi in pa morebitne umestne kategorije, v katere bi lahko nesli določene snovi. In te snovi bi lahko bile morda prepovedane na zakonitem trgu. Strokovnjaki iz skupine za droge na svetu so dejali, da bi bilo morda v praksi težko zbrati obsežne celovite dokaze, s katerimi bi lahko dokazali razliko med bolj in pa manj tveganimi snovmi. Predvsej naših pomislekov pa je povezanih z obstoječo eh, pravno podlago celotnega podloga, člen 114, kjer gre za harmonizacijo notranjega trga. Vprašanje pravne podlage se je tekom naših razprav v horizontalni skupini za droge nenehno pojavljalo in to že od začetka, torej odkar je komisija predložila svetu oba predloga. In zaradi tega je razprava pri nas tako dolgotrajna. Latvijsko predsedstvo je tekom prvega sestanka skupine za droge pod našim predsedstvom, predsedovanjem, Eh, želelo vprašanje pravne podlage vrniti na dnevni red. In veliko, no, če ne kar vse države članice so se dejali, da bi morali zamenjati pravno podlago, da člen 114 ni pravi. Predvsej držav je dejalo, da bi morali razmisliti morda o prvem odstavku 83. člena in po členu 74. naj vam zagotovim, da je za svet oziroma za horizontalno skupino za droge vprašanje novega svežnja na področju psihoaktivnih snovi najpomembnejši svežen, ki ga bomo uravnavali tekom latvijskega predsedovanja svetu. Hvala. Thank you very much, Mrs. Lusa, and now I give... Hvala, gospa Lusa. Zdaj pa besedo bi gospod Soreka, ki je predsednik eh, oziroma direktor DG Home. Hvala, gospod predsedujoča. Eh, hvala tudi obima poročevalcema. Hvala za povabilo, da vam tukaj spregovorim. Zahvaljujem pa se tudi za odlično sodelovanje pri tem dosjeju. Za nas je to zelo pomemben dosje, ki je tudi nujen. Eh, verjetno se je dobro spomniti, zakaj eh, je to tako pomemben in nujen dosje imamo politiko proti drogam, ki temelji na dokazih, ta že prinaša eh, koristi, naprimer eh, uživanje kokaina in heroina se je zmanjšalo in eh, tudi število ljudi, ki umrejo zaradi prevelikega odmerka, se je zmanjšalo. Ampak zdaj se pojavljajo nove psihoaktivne snovi in te povzročajo veliko skrbi v Evropi, širijo se neverjetno hitro. Zato je zdaj pod pritiskom naš obstoječ sistem eh, nadzora. Najdam nekaj številk od leta 97 naprej je bilo odkritih več kot 400 novih eh, snovi, eh, torej dve novi drogi vsak teden leta 2014. Številne te nove droge zelo škodijo zdravju ljudi, ki jih uživajo, prav tako kot nedovoljene droge. Imamo tudi nekaj številk o tem, kako vse več mladih evropejcev posega po drogah. Mm, študija Eurobarometra je ugotovila, da skoraj vsak deseti eh, eh, mlad človek v Evropi eh, jemlje te nove snovi. In ta odstotek je skoraj dvakrat večji kot pred tremi leti. Komisija je zato podala predlog septembra 2013 eh, smo podali ta nov predlog z dvema ciljema, da bi imeli bolj eh, hitro ukrepanje in bolj učinkovito ukrepanje. Eh, torej, da bi si bolj izmenjevali informacije in ocene tveganja, tako bi vsi lahko hitreje ukrepali. Do dveh večjih izboljšav je prišlo. Torej, prva je v tem, da smo začeli hitreje ukrepati. To je cilj, še vedno je cilj, da ukrepamo hitreje kot prej, eh, ker se tudi te droge zelo hitro širijo. Mm, in eh, želeli smo eh, postopek skrajšati iz 24 na 10 mesecev. Še za teh 10 mesecev ne vemo, ali je to dovolj kratko obdobje. In potem imamo določene administrativne sankcije, ki jih že izvajamo, ni jih treba prenesti v zakonodajo držav članic. Tukaj ima tudi uh, razprava o pravni podlagi uh, svoje učinke. Novi mehanizem bo omogočil tudi to, da se uh, začnejo kakšni nujni ukrepi. Druga večja izboljšava pa je povezana s proporcionalnostjo našega pristopa. Uh, Kot morda veste, eh, mm, se določene te snovi uporabljajo tudi za eh, legitimno uporabo. Torej, še naprej bodo ljudje te snovi lahko uporabljali za zakonite namene. Treba pa je zaščititi potrošnike pred eh, tveganji, ki se jim izpostavijo, če jemljajo te snovi. Zato si želimo bolj proporcionalnega sistema mislim, da smo eh, pri njem upoštevali zakonito uporabo in pa tveganja, ki jih predstavljajo te snovi. Zdaj pa še eh, trenutno stanje pogajanj. Zelo pozdravljamo eh, hiter sprejem obeh resolucij v tem parlamentu aprila lani. To kaže, da ste zelo zavezani temu cilju, kot smo mu tudi mi. Evropska unija potrebuje nova in bolj učinkovita pravila o teh novih psihoaktivnih snoveh. V, tej, v teh dveh resolucijah ste eh, podali eh, zelo dobre predloge, s katerimi bi okrepili sistem in tudi mi eh, smo podali podobne predloge, tako da se strinjamo z vami. Strinjamo se z večino predlogov v resoluciji in veselimo se že novih razprav v trialogu. Od kolegov latvijskega predsedstva smo slišali, da se pogajanja v svetu eh, še vedno srečujejo s težavami. Vemo, da svet ni bil sposoben doseči eh, dogovora o predlogu uredbe, pogajanja o direktivi pa se še niso začela. Tudi če razumemo te politične težave, s katerimi se soočajo določene države članice pri določenih delih tega predloga. Vse pozivamo zaradi nujnosti, da čim prej ukrepajo in zato eh, bi rad spomnil na fleksibilnost, ki jo vsebuje ta trenuten predlog. Mislim, da bi lahko to še okrepili. Poleg tega imamo tudi eh, varnostno klauzulo, eh, ki jo je predlagal parlament kot rešitev. V svetu oziroma predsedstvu v svetu bomo skušali pomagati, da do konca tega predsedstva že doseže dogovor. Radi bi čestitali latvijskemu predsedstvu zato, ker so to temo spet uvrstili na vrh dnevnega reda. Uh, obljubimo, da bomo odigrali zelo konstruktivno vlogo pri tem procesu in upamo, da bo kompromis, ki ga bomo dosegli, dovolj ambiciozen glede na eh, rastoč problem eh, novih psihoaktivnih snovi. Zaključil bi s tem, da se vam še enkrat zahvalim in da ponovim svojo pripravljenost eh, za nadaljne razprave. Predvsem smo odprti za trialoge, takrat bomo že imeli konkretne stvari, o katerih bomo lahko razpravljali in da bomo lahko zagotovili evropski odziv na te nove psihoaktivne snovi. Hvala. Hvala, gospod Soreka. Zdaj pa gospod eh, Götz, ki je direktor eh, Centra za droge in za nadzor nad zasvojenostjo, Center IMCDDA. Izvolite. Hvala, eh, spoštovani člani tega parlamenta, predstavniki predsedstva, komisije in Europola. Malo časa imamo, tako se bom sredotočil samo na uredbo. Za mojo agencijo je to najbolj uh, pomembno. Dve pravni podlagi imamo in osredotočil se bom na to, kako ukrepiti uh, eh, proces ocenjevanja tveganja in pa zgodne upozarjanje. Uh, eh, tukaj bom upošteval uh, izkušnje, ki jih imamo, ki smo jih dobili uh, skupaj z Europolom in drugimi agencijami. Več kot 16 let ta sistem že deluje od prve pravne podlage leta 1997. Uporabljamo pa tudi izsledke našega znanstvenega odbora, ki ocenjuje tveganja in je tam ključni akter. Eh, najprej želim izpostaviti ključno točko. Eh, danes razpravljamo o težavah, ampak eh, evropski sistem za nadzor novih psihoaktivnih snovi je vseeno dokaj uspešen. Še posebej uspešen je, ko nan gledamo globalno. Naš center eh, je vodilen v svetu, ko, se, ko gre za zbiranje podatkov in analizo eh, podatkov. Eh, naše delo je pomagalo pri oblikovanju politik tako na nacionalni kot evropski ravni. Evropsko unijo smo pomagali, da se je lahko odzvala na pojav novih substanc, ki predstavljajo grožnost za evropske državljane. Eh, imitacija je najbolj iskrena oblika eh, mm, laskanja nekomu. Torej, tukaj eh, smo bili uspešni, posvetujemo se tudi z nacionalnimi organi in z organi za zgodne upozarjanje. Nobenega dvoma ni, da imamo veliko znanja na tem področju in to se je pokazalo tudi v številnih resolucijah Eh, naj eh, pregledam samo nekaj podatkov. Trenutno nadzorujemo več kot 430 snovi, eh, skoraj 350 od teh, ki jih je bilo identificiranih od leta 2010 naprej. Tako so se povečale te snovi in s tem se je povečala tudi količina podatkov, ki jih zbiramo. Naš eh, center zbira podatke v 30 državah, eh, zbiramo pa jih tudi od eh, raziskovalcev iz medijev, literature in tako naprej. Te podatke je treba urediti, zbrati, podatkov je ogromno in vse to kaže, da to ni lahka naloga. Leta 2014 je bilo identificiranih novih, torej 101 nova snov je bila identificirana torej po dve na teden. Vsem tem upozarjamo države članice, šest eh, študij eh, oziroma ocen tveganja eh, je bilo pripravljenih. S tem je povezanih 200 smrtnih žrtev in 700 zastrupitev, ki se niso končale s smrtjo. Poleg tega smo večkrat obvestili tudi o nevarnosti. Pred Božičem smo podali opozorilo o e, tabletkah ekstazi, nevarnih tabletkah, ki so vsebovali velike stopne PMMA. To je snov, ki je nadzorovana v Evropi od leta 2002 po zaslugi našega sistema. E, ta pojav je velik e, izziv, predvsem za organe pregona. Na tone snovi je zaseženih. uporabniki teh snovi lahko postanejo nepredvidljivi, celo nasilni in to je še posebej nevarno v bolnišnicah in zaporih. Potem eh, se vse več takih snovi proizvaja tudi v EU. E, eh, kot je bilo rečeno, jih največ proizvedajo na kitajskem, ampak eh, tudi v, v Evropski uniji jih je vse več. E, prekursori kažejo na to, Eh, vse več je tudi eh, zastrupitev in eh, na podlagi tega lahko ugotovimo, ali o tem pripravimo oceno tveganja in ali obvestimo Europol. Treba se odzvati na grožnje, ki jih predstavljajo te nove psihoaktivne snovi. Ključen pri tem je sistem zgodnega upozarjanja. Uredba, ki jo predlagate, Eh, je edinstvena priložnost, da ukrepimo ta sistem in sicer z bolj podrobnimi določbami. Eh, pri oceni tveganja pa potrebujemo bolj jasne postopke. In eh, jasno nam je, da države članice morajo odigrati ključno vlogo pri izbiranju podatkov. Eh, ti elementi eh, še niso dovolj zapisani, v, dovolj podarjeni v petem členu izmenjavi informacij. Pravzaprav v tem členu ni nobene določbe eh, za nadzor posameznih snovi, ki jih nadzoruje naš center. Mm, treba je zagotoviti, da se vse to zgodi pravočasno in to seveda ni lahko. Okrog 430 snovi jih je v našem sistemu in 350 jih je bilo opredeljenih od leta 2010 naprej. Eh, štiri stvari je treba eh, nadzorovati. Eh, najprej gre za same snovi, potem njihove slabe učinke, tretjič mm, nacionalni organi upozorijo na te snovi, potem pa še proizvajalci, o katerih je tudi treba uh, imeti podatke. To bi bilo uh, treba zapisati v peti člen. Uh, poleg tega bi morali imeti časovnico uh, in sicer bi morali imeti tudi določbe o hitrem poročanju. Zbiranje podatkov uh, lahko dosežemo z določenimi procesi in peti člen bi moral vsebovati tudi te procese. Torej, to so procesi, uh, Eh, ki eh, zadevajo nacionalne sisteme zgodnega upozarjanja, ki morajo biti še ustanovljeni, potem eh, zbiranje podatkov, ki so še posebej potrebni za zgodne odkrivanje problemov, potem zahteva, da se nadzorujejo vse snovi, potrebujemo pristop ocene tveganja in pa ustrezen nadzor. Poleg tega je treba imeti smernice za operativnost eh, takšnega sistema opozarjanja in pa vse ustrezne podatke. Pa še bazo podatkov bi morali imeti za eh, primerno obravnavo teh podatkov. Na koncu bi rad povdaril še eh, to, da je naš center dobro deloval že več let. Mi smo referenčna točka o novih psihoaktivnih snoveh ampak nimamo dovolj sredstev, da bi center razvijali naprej in se odzivali na vse eh, nove snovi, ki se pojavljajo. Spremljanje je tudi oteženo zaradi pomankanja sredstev. Eh, zbiranje podatkov je vse težje in vsem državam bi morali omogočiti, da eh, imajo dostop in da si delijo informacije. Ker gre za globalen problem, mislim, da mora Evropska unija informacije širiti in eh, imeti vodilno vlogo v svetu. Rad bi eh, povedal, da sem večkrat prosil za dodatna sredstva, zato da eh, bi sistem bolje deloval, pa nikoli nisem bil uslišan, kljub temu, da sem to povedal tudi tukaj, je bil moj proračun celo zmanjšan. Mislim, da ta tema potrebuje več pozornosti. Eh, in upam, da bomo v naslednjih mesecih skupaj eh, delali za to, da ustvarimo eh, nov zakonodajni okvir in da se bo to poznalo tudi pri proračunu za leto 2016. Hvala. Dobro, kolega, ki je odgovoren za izvajanje teh operacij, preden mi date besedo, vas prosim, da ste nekoliko krajši še gospod Gemert. Seveda smo načrtovali daljši časovni okvir, se pa zavedamo, da smo začeli nekoliko pozneje zaradi izmenjave stališč gospod Jurovo. O petih pa bo z nami tudi gospod Timmermans, ki se nam bo pridružil. Prosim vse kolege, tudi poročevalce v senci, da ste čim krajši pri svojih intervencijah. Zaključiti moramo še pravočasno. Gospod Gemmert, izvolite. Oh, thank you, uh, Madam Chair. Good afternoon. Najlepša hvala, gospa predsednica. Lep dan želim vsem članom tega odbora. Najlepša hvala za povabilo. Skušal bom biti čim krajši in se osredotočiti le na vidike Evropola, še posebej glede organiziranega kriminala. Zelo veliko številk smo že omenili. Bi vam pa želel še nekaj povedati o organiziranem kriminalu. 25 odstotkov vseh zadev na Evropolu je povezanih z drogami. 4500 novih primerov na leto tretjina vseh poti organiziranega kriminala znotraj Evropske unije je vključenih v preključevanje z drogami in tudi dejstvo, da se uporablja financiranje pridobljeno s prodaja drog za financiranje drugih oblik eh, kaznjivih dejanj, to je bistvenega pomena. Moji kolegi so omenili že določene številke vezane na sodelovanje, teh ne bomo ponavljali. Leta 2014 smo na Europolu podpirali šest eh, operacij visokega profila za to vrstno nezakonito trgovino. Približno tisoč eh, spletnih trgovin, ki so prodajale te nove substance, smo opredelili skupaj z MCDDA, smo skušali državam članicam omogočiti in posredovati aktualne, relevantne informacije. Pomembno je pa tudi, da imamo ustrezne zakonodajne okvire na ravni Evropske unije. To je vezano na vprašanje, o kateri smo se pogovarjali danes. Glede obeh zakonodajnih predlogov naj z vami podelim nekaj tehničnih eh, podrobnosti, potem pa bom zaključil. Glede predloga za uredbo MPS, dobro pozdravljamo dejstvo, da Evropska komisija in poročilo Evropskega parlamenta odražata pomen teh informacij, to je bistvenega pomena, na to so opozorili že moje kolegi. Prav tako pa se tukaj pojavljajo določena zaskrbljujoča področja glede zbiranja podatkov. V tem predlogu mislim, da bi se morali osredotočiti tudi v samem besedilu uredbe tudi na postopek zbiranja podatkov. Definirati bi morali ali ustrezno, kdo lahko zbira te podatke, katere podatke potrebujemo in obenem zapisati tudi jasne obveznosti, pravila in postopke ter časovnice za poročanje. To bi morali še bolj povdariti. Glede treh ravni tvegan, o katerih je govorila Evropska komisija, mislim, da je bistvenega pomena, da zagotovimo dovolj jasnosti glede tega, kako predlagana merila ocenjujemo. In to velja tudi v primeru, ko ni na voljo dovolj podatkov. Takrat morbitnih tvegan morda ne obravnavamo pravilno, kot tudi pri novih psihoaktivnih snovih. Potem pa še skupna ocena tveganja in pa skupno poročilo, to potrebujemo prav gotovo. Uh, Sledili bomo tudi razpravam na svetu in izrazili naše zaveze stališču, ki bo sprejeto. Z našega vidika mislim, da je bistvenega pomena, da vse skupaj obravnavamo hitro, zagotovimo dober pretok informacij, bi pa se nagibali k možnosti C. To je zaenkrat naša preferenca. Glede predloga direktive o opredelitvi pojma druge, tudi to je za nas zelo pomembno zaradi vedno večje razpoložljivosti novih psihoaktivnih snovi. To smo že omenili, zaradi tega je treba razširiti področje uporabe izvajanja okvirnega sklepa oziroma sklepa sveta na nove psihoaktivne snovi zaključiti je treba z delom na tej direktivi, to je za nas zelo pomembno, obenem pa je pomembno tudi za države članice in organe odkrivanja in preiskovanja v države članicah, ki se soočajo z velikimi težavami pravno gledano pri izvajanju preiskav, pri preiskovanju novih substanc oziroma snovi na osnovi medicinske zakonodaje. Zato potrebujemo tudi takšno direktivo. Še nekaj sklepnih besed. Prepričani smo, da bomo na koncu pogajanj prišli tudi do sporozuma glede besedila za uredbo, s tem bomo pospešili tudi postopke. Obenem pa bi morali upoštevati tudi nekatere pomankljivosti, ki jih bomo opredelili, o katerih smo že govorili. Osnutek uredbe bi lahko dokončali v smiselnem časovnem terminu iz vseh razlogov, ki sem jih že navedel. Glede odsotnosti ustreznih pravnih instrumentov lahko povem naslednje. mislim, da je Evropol predvsem pri fokusnih točkah lahko podprl države članice. Bom pa z veseljem podal nekaj pripom tudi v pisni obliki za poročevalce. Hvala. Hvala, gospod Gemert, in hvala za vaše razumevanje. Zdaj pa so z nami trije eh, poročevalci v senci, eh, gospa Hed, gospa Anderson in gospa Sevaljus potem pa bi se javilo še nekaj poslancev. Eh, poročevalke v senci imajo po dve minuti na voljo, poročevalca se boste lahko na to odzvala vsak eh, z eh, minut, enominutnim odgovorom in potem še ostali poslanci. Hvala. Kot je že bilo povedano, smo pred enim letom glasovali o tej temi, Torej, nekaj časa je preteklo, eh, preden se spet lotevamo te pomembne teme. Zelo eh, nas jezi, da se s to pomembno temo ukvarjamo že tako dolgo. Eh, vedno naletimo na gluha ušesa. Sama sem prej delala z mladimi, tudi z zasvojenimi z drogami. In videla sem, kako se stvari razvijajo. Grozljivo je to. V moji državi na švedskem ljudje umirajo, predvsem zaradi uživanja sintetičnih drog. Zelo pomembno je, da v kar največji meri sodelujemo. Moramo se hitro odzivati, moramo uvesti ustrezne prepovedi in to kar najhitreje. Svet pa mora tudi čim prej končati s to razpravo, tako da se bomo lahko lotili ukrepanja. Ne želim, da trpimo zato, ker nam eh, zmanjka časa ali ker eh, pravna podlaga ni ustrezna, kaj ti ljudje eh, trpijo in mi smo odgovorni za nje, zato se moramo čim prej lotiti dela. Hvala, gospa Hed. Gospa Anderson. Hvala. Eh, strinjam se s frustracijo gospe Hed glede eh, časovnega odloga, ki ga je deležna ta zadeva. Eh, upali smo, da bo stvar končana pod italijanskim predsedstvom. Mm, zato se mi zdi pomembno, da zdaj svet ve, da imamo pričakovanje, da se ta dosje zaključi v teh šest, šestih mesecih. Ne želimo stvari samo prelagati iz enega. Uh, predsedstva na drugega. Na severnem Irskem je bilo okrog 20 družin, uh, na severnem oziroma v Veliki Britaniji uh, čez 37, ki so izgubile svoje člane zaradi sintetičnih drog. Poslušala sem to, kar je bilo povedano. 430 snovi spremljate, sistem naj bi dobro deloval, eh, sistem ocene in zgodnega upozarjanja prav tako, ampak eh, mene skrbi, da smo preveč optimistični glede tega eh, sistema in tega zgodnega upozarjanja. 20 ljudi je umrlo na Severnem Irskem in 37 v preostalih delih Združenega kraljestva. 57 ljudi eh, torej je izgubilo življenja eh, in očitno sistem ne deluje tako dobro. Določene snovi so prepovedali, ampak na Severnem Irskem so s tem povezane tudi kriminalne združbe in zanima me, ali ste kaj razmislili o tem sistemu zgodnega upozarjanja in uh, ocene tveganja, s, uh, kako bi ga uh, prenovili, kaj ti po mojem mnenju ne deluje dobro. Hvala, gospa Sebaljus. Sama sem podedovala ta dosje od prejšnjega švedskega poslanka, poslanca iz svoje skupine. Sem nova eh, tukaj in eh, me zelo zanima tema pravne podlage. Mislim, da eh, bi morali prej kot pravno podlago obravnavati zdravstvena vprašanja. Ta morajo imeti prednost. E, mislim, da je zato bolj ustrezna pravna podlaga e, zdravje, javno zdravje e, in ne toliko notranja trgovina. Mislim, da bi to moralo biti vodilo. In ko govorimo o javnem zdravju, se mi zdi, da je prišlo do napake v prevodu v švedščino. 17. aprila smo sprejeli minimalne določbe eh, za boj proti eh, drogam. V členu 1a oziroma v vodni navedbi 1a piše, da bi bilo treba vzpostaviti eh, minimalne zahteve glede kaznivega dejanja trgovanja z drogami in pa same opredelitve drog, ki predstavljajo tveganje za zdravje. To ni konec zgodbe, to je šele začetek. V angliščini se eh, beseda razume drugače, eh, torej v švedščini je očitno tukaj prišlo do napake. Prosim, če si to ogledate. Hvala. Hvala, eh, gospa Sebaljos. Zdaj pa. Se vračam k poročevalcema. Gospa Jimenez Beseril, prosim zelo na kratko, če gre v eni minuti. Najlepša hvala, zelo na kratko. Pozdravljam to, da je latvijsko predsedstvo zelo pripravljeno sodelovati. Prisluhnila sem tudi predstavniku komisije Europola in drugim. In eh, kljub vsemu sem zafrustrirana, ko slišim, da ni soglasja v svetu. Eh, o tem poslušamo povsod. Nekateri pravijo, da je potrebnega več časa za to, da bodo izvedeni poskusi. Vendar so ti poskusi, testi eh, zelo zapleteni in dolgi. Snovi so nove in, in jih ne poznamo dobro. Mislim, da. Eh, čas teče proti nam in proti državljanom. Eh, velika večina teh državljanov je mladih evropejcev, ki umirajo po evropskih državah zaradi teh snovi. Zato eh, svetu želimo predati idejo o odgovornosti. Odgovorni so za to, da spodbudijo ta dva nova instrumenta. Jutri bo morda že prepozno. Hvala, gospod Boni. Hvala za sodelovanje na tem srečanju. Hvala za predloge. Eh, glede členov uredbe, mislim, da bi to morali pregledati. Strinjam se, da potrebujemo prožno rešitev, hkrati pa potrebujemo tudi nek svežen oboje, uredbo in direktivo. Potrebujemo dokaze in pravo oceno tveganja ter eh, sistem zgodnega opozarjanja. Ključna eh, tema pa je še vedno pravna podlaga. Mislim, da eh, bi eh, morali biti pozorni predvsem na javno zdravje, to je vrednota. Moramo pa vedeti, da pravna podlaga ni samo nek cilj, ampak gre za to, da se pripravijo na njeni podlagi najboljše ukrepe, učinkoviti ukrepi morajo biti to naša odločitev tukaj v parlamentu uh, mora biti povezana s tem, da bo zagotovila čim širšo pravno podlago. Uh, potrebujemo čim širša orodja, ki jih bomo lahko uporabili za boj proti drogam. Glede na situacijo, eh, kot jo je pokazala tudi razprava z državami članicami, in eh, s tem se navezujem na eh, besede latvijske kolegice, bi morali vedeti, da ni pomemben samo splošni cilj, ampak tudi izvedljivi ukrepi, praktični ukrepi. Razmisliti moramo o tem, ali eh, želimo neko splošno vrednoto javnega zdravja kot pravno osnovo ali pa želimo drugačno pravno osnovo. Eh, torej z tako pravno podlago bi lahko izvedli tudi prepoved in bi imeli neka urodja na voljo. Mislim, da se moramo vprašati, kaj bo bolje. Eh, kako bomo najbolje preprečili širjenje nepoznanih eh, psihoaktivnih snovi? Ali je bolje govoriti o javnem zdravju ali pa omejiti to, kar je eh, neznano, eh, po drugi strani pa zelo nevarno za, eh, javn, za mlade. Hvala gospod Boni, hvala vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi za sodelovanje. Mi pa moramo nadaljevati po našem dnevnem redu. Naslednja točka na dnevnem redu je izmenjava mnen s podpredsednikom komisije gospodom Timermansom, ki že prihaja v dvorano. Predsedovanje pa bo zdaj spet prevzel gospod Morajš. Hvala.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 Um, spoštovani kolegi prosim da zasedete svoja mesta začeli bomo v veliko veselje mi je da bomo imeli prvo izmenjavo mnen s francom timmermansom hitro moramo začeti nimamo na voljo veliko časa to bi morali že vedeti prisluhnili smo že dvem komisarjem tako da prosim da se umirite Gre za prvo izmenjavo mnen s prvim podpredsednikom Evropske komisije Francom Timmermansom, pristojnim za boljše pravno urejanje medinstitucionalne odnose, pravno državo in listino o temeljnih pravicah. To je njegov uradni naziv. Je torej naš prvi podpredsednik, ki je pristojen za naše področje, tako da nekoliko več jasnosti glede tega, kaj to dejansko pomeni, bi bilo dobro slišati danes. Gre za prvo izmenjavo mnen, tako da bo razprava strukturirana in se osredotočila najprej na vprašanje koordinatorjev. Najprej pa uvodni nagovor, šest ali sedem minut, strani prvega podpredsednika. Drugi krok vprašanj članov odbora bo sledil potem. Eno izmed vprašanj, s katerim se bo Franc ukvarjal, kolikor vem, je od, odziv komisije na mnenje 2013 um, Evropskega sodišča o pristopu Evropske unije k listini k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic. Gre torej za vprašanje, ki se presečno dotika našega področja in kolegi bi radi vedeli, zakaj gre, kaj bo to pomenilo za naše delo v praksi. Slišali smo obvestila že danes in z gospodom Avramopolisom smo o tem že razpravljali gre torej za pomembno obdobje. To je mm, obdobje, v katerem je izmenjava mnen z vami zelo pomembna. Veselimo se torej današnjega dogodka. Gospod Franc, beseda je vaša. Me, uh, know... Najlepša hvala, hvala za besedo. Hvala, da me gostite. Vem, da danes nisem prvi gost tu in prepričan sem, da ste zelo dejavni pri vseh razpravah. Zelo kratek bom pri svoji predstavitvi, bom počakal na vaše vprašanje in se poskušal na to odzvati na nje. Danes pa pol danes sem prisvostoval na dogodku, ki je obeležil eh, napad eh, na judovsko skupnost. In to je bil zelo odmeven dogodek tudi za me. Tako da bi rad še enkrat podaril nekaj, kar je za me zelo pomembno in mislim, da je povezano z našimi skupnimi prizadevanji. Mislim, da Evropske unije ne bo in ne bo integracije v okviru Evropske unije, dokler nekatere manjšine in manjšinsko prebivalstvo izraža strah, kot ga trenutno opažamo v Franciji ali pa v Združenem kraljestvu, torej da morda za te skupine ne bo prihodnosti v Evropi. Če naša judovska skupnost še vedno meni, da nima prihodnosti v Evropi, potem tudi za Evropo ni nikakršne prihodnosti. Tako da, ko je govora o vladavini prava in o temeljnih pravicah, je govora o Evropi, o bistvu Evrope. Bistvo Evrope ni evro, ni skupni trg, bistvo Evrope je zgrajeno na vladavini prava, zato da bi preprečili, da bi Evropa ponovila napake, zaradi katerih je v preteklosti umrlo na milijone ljudi. Če si pogledamo zgodovino tega kontinenta, se zdi, da vedno instinktivno kažemo s prstom na nekoga drugega. Judi so bili prvi, na katere smo pokazali s prstom, prvi so bili grešni kozel in so zaradi tega trpeli. Še danes trpijo. Civilizacija in evropska integracija predstavlja način, da zajezimo ta sicer naravni nagon, da bi, obravni, da bi okrivili nekoga drugega. Če Evropa ni sposobna preprečiti tega tradicionalnega odziva v času napetosti, potem Evropa ne bo obstala tako da sem želel začeti s tem bistvenim elementom zame. Ko gre za vladavino prava in temeljne pravice v Evropski uniji, ne gre samo za element, ki bi bil dodatek drugim. To je predpogoj za vzpostavitev skupnega trga. To je pogoj za oblikovanje evra in za izoblikovanje evropskih politik na vseh področjih, pri katerih si želimo ustvariti politiko skupne politike v prihodnih letih. Tako da moramo biti natančni in zauzeti pri odzivanju na te izzive. Vsaka država članica mora v prvi vrsti seveda zagotoviti varnost za svoje državljane, tako da ko pride do izpodbivanja teh temeljnih elementov, se bodo seveda države članice bolj osredotočile na zagotavljanje varnosti. Naša vloga pa je tudi, da pomagamo državam članicam pri zagotavljanju tovrstne varnosti. Obenem pa je treba zagotoviti vladavino prava pri zagotavljanju tovrstne varnosti, tako da tu ne moremo sprejemati kompromisov. Ko gre za zagotavljanje varnosti, mora to potekati v okviru vladavine prava. Če želimo zmagati tudi na ideološkem področju, torej v razpravi s tistimi, ki pravijo, da je naša družba zastarela in želijo odpraviti nekatere njene elemente. To ni torej le osnova za našo Evropo in njeno zgradbo. Gre za to, da bomo morali biti ideološki boj s tistimi, ki delujejo v kulturi smrti, s tistimi, ki nas napadajo zaradi tega, ker se ne strinjamo z njihovimi prepričanji. Čisto konkretno pogledamo, to pomeni naslednje. Razprava o tem je potekala tudi danes dopolnen v komisiji. Ko želimo pomagati državam članicam pri izvajanju ukrepov za zagotavljanje varnosti za državljane, vedno ponudimo tudi tisto, kar lahko stori komisija. Vse institucije, svet, parlament in komisija imajo odgovornost pri iskanju odgovora na izzive pri posredovanju informacij potnikov. Slišim, da so vse strani temu zavezane in slišim tudi, da je parlament pripravljen sodelovati s komisarjem Avromopolosom zato, da bi dosegli napredek pri tem vprašanju. Komisar se je dotaknil tudi drugega vprašanja, in odločili smo se, da bomo uporabili možnosti, ki jih eh, daje Schengen in tako okrepili možnosti v okviru Schengena, zato da bi povečali varnost na naših mejah. In to želim podariti. Schengen je del rešitve, ni del težave. Schengen je potreben in še okrepiti ga je treba, zato da bi lahko našli rešitev za naše države in državljane. Prav tako smo dejali, da upamo, da bo vprašanje revizije zaščite osebnih podatkov potekalo skupaj s parlamentom. Tudi to je eden izmed načinov um, za sodelovanje med institucijami, tako da bi skupaj našli boljšo rešitev, kot sem dejal že v vodoma. In še enkrat ni potrebe po spremembi pristojnosti v odnosu z državami članicami. Države članice bodo še vedno tiste, ki bodo imele glavno odgovornost za zagotavljanje varnosti na svojih mejah. Izmenjava podatkov in zagotavljanje okvira, v katerem se države članice lahko sestavljajo bolj enostavno in bolj pogosto, pa je v naši pristojnosti in mislim, da je to eden izmed načinov za boljše spopadanje z izzivi, s katerimi smo priča. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic um, predstavlja obveznost, ki izhaja ne samo iz pogodbe, ampak tudi iz političnega programa, o, katerim, uh, o katerem je predsednik komisije, gospod Juncker, že spregovoril s parlamentom. Sedaj razpravljamo o mnenju, ki ga je pripravilo sodišče. Zelo previdni moramo biti in uh, spoštovati sodišče ter analizirati njihove pripombe na to pa bomo oblikovali odziv na to mnenje in razmislili o tem, kako naprej. Bi pa povdari, da imamo politično zavezo in da bi Evropska unija morala postati članica Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Glede te zaveze se ni nič spremenilo. Predsednik, mislim, da bom na tem mestu zaključil. Se veselim vprašanj strani članov odbora. Hvala, zelo osvežilen pristop imate, izpostavili ste nekatere glavne točke. Sedaj, čane, prosim, da se nekoliko bolj podrobno spustimo posamezne naslove, naprimer zaščito osebnih podatkov, Schengen in podobno. Vseh sedem koordinatorjev je tu in prisotnih je še 24 članov odbora, tako da bodo vsi imeli priložnost pregovoriti. Brez izjem, torej seznam zagovor je zaključen. Mm, naj povem samo še, da ne bom pustil, da spregovori še kdo. Morda to podpredsedniku ne bo najbolj všeč, ampak mislim, da bo razprava vseeno plodna. Najprej bomo prisluhnili vprašanjem sedmih koordinatorjev in če se lahko v svojih pripombah omejite na minuto, minuto in pol, mislim, da nam bo to omogočilo, da se spustimo večje podrobnosti. Začnimo z Moniko Holmajer za ELS. Da, um. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Najprej najlepša hvala za vaše obrazložitve. Hvala, da ste podarili. Podarili, da samo če zagotovimo varnost, zagotovimo tudi svobodo in možnost za življenje v Evropski uniji, tudi za tiste bolj ogrožene verske skupnosti in za ljudi, ki se znajdejo v stiski. Glede boja proti terorizmu, me zanima nekaj glede zaščite podatkov. V preteklosti smo gotovili, da že deloma imamo na voljo nekatere podatke, ki pa niso dovolj agregirani in analizirani. Tako ne omogočajo sočasne preventivnega odzivanja, preprečevanja negativnih rezultatov. Tako da me zanima, kakšno je vaše mnenje glede PNR, glede hitve rešitve pri PNR. Zanima me, ali mislite, da bi lahko pri Europolu morda na transparenten način oblikovali združevanje podatkov in njihovo obravnavo, tako da bi torej zbirali podatke, ki prihajajo iz držav članic. In drugo vprašanje se nanaša na šengensko območje. To ste povdarili, kar pozdravljam. Glavno vprašanje so zunanje meja. Te so zelo tvegane, Tako da me zanima, kakšno je vaše mnenje glede zaščite zunanjih meja, sploh v kontekstu svežnja za pametnejše meje. Kako torej zagotoviti varnost čengenskega območja in vseeno svobodo gibanja. Hvala, Birgit Cipr za SND. My... Se upravičujem, ampak Mariju dajem besedo. Izvolite. Um, and, uh... Najlepša hvala za besedo. Na tem mestu moram izraziti zelo pozitivno mnenje. Izjave o pomembnosti človekovih pravic v tej zelo kočljivi situaciji je pomembno. V tej situaciji smo se znašli zaradi terorističnih napadov in ravno naloga našega odbora je, da ne bo prišlo do skrhanja človekovih pravic v luči to vrstne krize. Glede na to, naj povem, da je sodišče v svojem uvodu že dejalo, da jih zanima metoda. Vi ste tako rekoč horizontalni predstavnik komisije. Ko smo prisluhnili komisarki Jovorovi, smo slišali, da gre za njen mandat in da potem še za področje, za katerega je pristopljen komisar Avramopoulos. Vi pa zaobjemate vsa ta področja. Kako boste sodelovali torej tudi z drugimi direktorati, ko se bomo odzivali na to vrstna presečna vprašanja, ko prihajajo do številnih pritiskov strani držav članic, ko prihaja do cenzure na internetu in podobno. Zanima me, kakšno delovno metodo boste v praksi zauzeli in za, Kako boste pri tem zagotovili, da bodo vsi komisari pri vseh dosjejih na vseh ravnih upoštevali varstvo človekovih pravic? Potem še bolj konkretno. Glede izmenjave podatkov o letalskih potnikih, vemo, da je to prednostva naloga. Tudi Latvijsko predsedstvo sveta je dejalo, da je to za njih prednostno vprašanje. Sama pa sem zelo skrbljena nad PNR, kajti so nekatere šibkosti, In mnenje sodišča je popolnoma jasno. Treba je prevetriti PNR. Ali bo komisija pripravila revidirano verzijo, ki bo upoštevalo odločbo sodišča in tudi druga vprašanja, ki so povezana s človekovimi pravicami ali ne. Če bo revidirana verzija na voljo, me zanima, kakšna je časovnica, kdaj lahko pričakujemo ta predlog potem pa prihaja tudi do nekaterih, nekaterih eh, nejasnih elementov. Ali bo šlo za evidenco podatkov o potnikih, ki bo delovala samo na ravni Evropske unije, kajti potem bi prišlo tudi do nevarnosti, da bi ošebili Schengen. Timothy Kirkob za EKR, prosim. Najlepša hvala, predsednik. Naj povem, da je zelo pomirjujoče slišati, da komisija razpravlja o tem, katera zakonodaja je potrebna in katera ne. Zmanjšanje upravnih obremenitev in reševanje vprašanj prek boljšega izvajanja zakonodaje je vsekakor um, osvežilen pristop. Naj povem, da smo v okviru tega odbora pogosto razpravljali, kako rešiti vprašanje glede priseljevanja iz tretjih držav in vprašanje povezane z azilom nekatere države članice očitno mm, niso najbolj uspešne niti pri zagotavljanju temeljnih človekovih pravic, ko gre naprimer za postopkovne vidike in za pridržanje. Posledica tega pa je, da mm, posledice, ker tega trpijo druge države članice in tudi prosilci za azil, azil. Tako da bi morala komisija močneje preučiti azilne postopke v posameznih državah članicah dokaj strogi morajo biti glede obupnih pogojev za pridržanje, ki trenutno verjajo. Treba je zagotoviti hitrejše postopke za obravnavo prošen za azil. Spregovoril bi še o dostopu do podatkov in o klasifikaciji dosjejev. To je zelo pomembno tudi v odnosu do našega volilnega telesa in za medistitucijo medinstitucionalne odnose v prihodnosti. Dotaknil bi, še, bi se še PNR, naše stališče ostaje nespremljeno. Bi pa prosil komisijo, da preuči poročilo parlamenta in moje poročilo, tako da bi prejeli odziv na naše pomisleke in uh, da bi torej zagotovili, da se v boju proti terorizmu vseeno zagotovi spoštovanje temeljnih človekovih pravic nasi, naših državljanov. Sedaj pa Cecilija Wikstrom za Alde. Hvala, Klod. Gospod Timmermans, lepo pozdravljeni. Veselim se plodnega sodelovanja v prihodnih dnevih. Kot veste, je Alde v preteklih dnevih poslala dopis predsedniku Junkerju in prosila za revidiran predlog evidence podatkov o potnikih. Tako da je bilo dokaj zanimivo, da ste danes ob času kosila podali izjavo, ki se je dotikala ravno te točke. Stari predlog je zastav in je miroval že več kot dve leti in pol. Novi predlog pa bi moral temeljiti na dveh stebrih. Najprej na okviru zaščite podatkov in eh, drugič na podlagi trenutne prakse sodišča glede hrambe podatkov. Zanima me, ali lahko torej eh, potrdite, da bo ni predlog, eh, če je to seveda možno, in da potem podate časovnico. Še nečesa bi se dotaknila kar je zelo aktualno v tem pogledu. Jutri bo potekajo zaslišanja v okviru Libe glede stanja človekovih pravic eh, na Mačarskem. Leta 2013 smo namreč sprejeli poročilo o standardih in praksah glede človekovih pravic na Mačarskem. To poročilo je izpostavilo številne pomankljivosti in žal še vedno opažamo potrebo potem, da pripravimo še eno zaslišanje jutri. Podobne situacije najdemo tudi v drugih državah članicah in jih bomo tudi naslovili, zato da bi države članice bile skladne s kopenhagenskimi kriteriji tudi po pristopu k Evropski uniji. Prosimo za revizijo in vzpostavitev komisije za kopenhagenske kriterije, ki bi preverjala skladnost s temi kriteriji v vseh državah članicah. Zanima me, kaj boste sami storili za to, da bi ukrepali na podlagi teh priporočil. Torej, kaj boste storili, da bi oblikovali to vrstno komisijo in kaj boste storili, da bi okrepili spoštovanje človekovih pravic v vseh državah članicah. Hvala. Cornelia Ernst, Cornelia Ernst za GUE. Ja, Najlepša hvala. Nekoliko sem oklevala pri spuščanju razpravo z vami. Ste dokaj nov element, vaša naloga je koordinacija. Ste torej pristojni eh, za boljše pravno urejanje in za medinstitucionalne odnose. To je kar zajetna naloga. Zanima me, kaj to pomeni. Kaj to dejansko pomeni v kontekstu zašite podatkov? Kako naj si to predstavljam? Kako naj si predstavljam to boljše urejanje? skrbi me, da bom morda naslovila napačno osebo, ko bom izpostavila mm, neko temo. Zanima me, kako zadeve delujejo v tem primeru in kako se boste odzivali na konflikte, do katerih naprimer pride. Ko gre naprimer za konflikt, ki je za Evropski parlament zelo pomemben. V številnih odborih, tudi v našem, um, imamo pravila glede potekanja zasedanja brez nazočnosti javnosti. Dodločene dokumente, ki jih zagotovi komisija, naj bi torej obravnavali brez nazočnosti javnosti. Ko pa si pogledamo pogodbe, pogotovimo, da je to proti načelu preglednosti, proti transparentnosti. Tako da me zanima, kako ste postopali v primerih tovršnih konfliktov. Kje vidite priložnosti za rešitve tovršnih vprašanj, ko se dotikamo tudi vprašanj um, pogodb? Nahajam. Prišlo bo namreč do neskladnosti s pogodbami, če ne bomo zagotavljeni preglednosti. Zanima me, kako bo torej potekalo to usklajevanje in kako boste reševali to vrstne konflikte. Potem pogledamo si še mnenje glede hrambe podatkov, ki ga je podalo sodišče. Zapisano je bilo, da je to v nasprotju z listino o temeljnih pravicah Nekatere države članice pa še nadaljujejo s prizadevanji, ki so bile začeta v okviru obravnave PNR. Sedaj slišimo tudi o tem, da naj bi bil podan nov predlog o PNR. Pred nami pa je mnenje sodišča, ki se nanaša tudi na izvajanje temeljne listine. Tako da tu prihaja do velikega konflikta. Kaj boste torej storili v odnosu z državami in članicami in tudi v odnosu na delo komisije. Glede hrambe podatkov pa menimo, da teh zahtev ne bi mogle več rešiti prek sprejetja PNR. Za zelene Judith Argentini. Ja, we hebben een Nederlandse. Hvala predsedujoči, bom tokrat spregovorila po nizozemsko. Naš eh, prvi podpredsednik je namreč nizozemec, vem pa, da govori tudi veliko drugih jezikov. Gospod eh, podpredsednik komisije, gospod Timmermans, napad na Charlie Hebdo je bil storjen strani dveh osebkov, ki sta se vrnila iz vojne v Siriji in eh, francoska tajna služba je zato vedela. Tudi napad v Toulouseu je potekal prek oseb, ki bi jim to lahko preprečili. In tudi napadi v Bruslju so bili izvedeni strani atentatorjev, ki so že bili poznani. Tudi v primeru tega Van Goha eh, je šlo za osebo, ki so ga nizozemske varnostne službe poznale. Tako da moje vprašanje je naslednje. Če želimo bolj varno Evropo, kako bomo lahko za to poskrbeli? če vemo, da nekdo lahko stori atentat in če vemo, da se k nam vračajo borci iz Sirije, potem me zanima, kako lahko storimo nekaj proti temu. Kot rečeno, včeraj smo že spregovorili o to vrstnih vprašanjih. Države članice niso najbolj pripravljeni izmenjevati informacij za namene boja proti terorizmu. To je zanimivo vprašanje, ki ga bo treba natančno preučiti. Treba je spregovoriti bolj o tem in ne toliko o boljšem nadzoru nad mejami. Gre namreč za drž ljudi, ki imajo evropske potne liste in eh, lahko prihajajo v Evropo brez težav. Ko gre torej za podatke o letalskih potnikih za PNR, pa naj povem, da gre samo za bučno razpravo, nišče pa ni dejansko spregovoril, kaj storiti za dejansko preprečitev to vršnih napadov. Tako da me zanima, kako lahko zagotovimo, da mladostniki naprimer sploh ne bodo odšli v te tretje države. Nizozemski džihadisti in mladostniki, naprimer, ki so odšli v boj, so bili obravnavani tako, da so oblasti stopile v stik z njihovimi starši in na teh elementih je treba delati. Cecilija Wikström ima na tem mestu prav. Mislim, da je sedaj čas, da spregovorimo tudi o mačarski. Hvala. Najlepša hvala. Ja, še zadnje vprašanje ste hitro dodali, kaj ne. No, naši koordinatori so precej kreativni za časovnimi omejitvami. Sedaj pa Laura Ferrara in to je zadnja koordinatorka. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči in dobro dan, gospod Timmermans. Dogodki v Parizu so odmevali v javnosti in mislim, da so dosegli podoben odziv kot 11. september v Ameriki. No, takrat so v Ameriki sprejeli veliko zakonov, ki so omejevali pravice državljanov in to je bila velika napaka. Prav zato moramo biti pozorni z različnimi um, mehanizmi transparentnosti, da do podobnih ukrepov ne pride tudi v Evropi. Prav zato me zanima, kakšne ukrepe ste sprejeli zato, da bi našli nekakšno ravnovesje med varnostjo in omejevanjem svobode gibanja, po drugi strani pa tudi zavarovanjem temeljnih pravic državljanov. Pa še nekaj, kar se tiče novega mehanizma ki je bil predlagan in ki naj bi zamenjal sedmi člen v primeru kršenja temeljnih pravic strani držav članic. Torej, predlagali ste bolj mil, bolj mil eh, mehanizem in zanima me, ali se vam zdi prav, da bi se vrnili k sedmemu členu. Pa še nekaj, zanima me, ali se vam zdi pametno, da bi imeli na tem mestu nekako eh, kazalo v pravosodju, ki bi kazalo na ukrepe različnih držav članic. Pa še nekaj glede političnega cikla, o katerem ste govorili. Zanima me predvsem politični cikl o človekovih pravicah. Ali je to vaša prioriteta in kako ga želite izvajati? Kakšne ukrepe ste predvideli v tem okviru in še posebej me zanima, ali boste v posvetovanje vključili tudi predstavnike civilne družbe. Hvala. Najlepša hvala. No, eh, gospod komisar, morda lahko odgovorite na ta vprašanja, preden nadaljujemo z vprašanji članov. Izvolite. Najlepša hvala. Ključno vprašanje na tem mestu je verjetno vprašanje, s katerim je začela gospa Ferrara kako najti pravilno ravnovesje med potrebo po varnosti za naše državljane in kako tega ne storiti na način, da bi kršili temeljne pravice državljanov. Mislim, da bo vedno prihajalo do napetosti med tema dvema zahtevama. Torej, jasno je, da ne mudoma po terorističnem napadu pride do pozivov, da moramo dati varnost na prvo mesto. To bo vedno dominantno politično mnenje in povsem razumljivo je, da je to prvi odziv družbe, ki se čuti pod napadom. To je pač politična realnost, v kateri živimo. Naša naloga pa je, da takšne odzive, ki jih slišimo in ko evropske eh, inštitucije pozivajo, da naj skupaj pomagajo najti rešitve za takšno situacijo. No, evropske inštitucije morajo poskrbeti za to, da ti ukrepi ne bodo kršili temeljnih pravic. In prav to je moja naloga, to bom tudi storil. V tem kontekstu bo komisija pripravila naš prispevek k, in ga predala um, svetu. In sicer februarja. Pripravljamo se na to in napovedali smo načrt, kako povečati notranjo varnost v Evropski uniji. Ta načrt je napovedan za maj. Naše časovnice ne bomo spremenili, ampak poskušali se bomo prilagoditi Evropskemu svetu, ki, bo, ki je napovedan predtem. Gospa Holmajer je zastavila vprašanje, ki se nanaša na kapaciteto Evropske unije za analizo podatkov. No, predtem pa moramo vseeno še odgovoriti na druga vprašanja. Mislim, da ste tudi drugi omenili to. Namreč, ali so države članice dovolj, ali se počutijo dovolj eh, sprijeto druga do druge, ali si dovolj zaupajo, da lahko delijo podatke med seboj. Tega komisija ne more prisiliti, gre za vprašanje zaupanja. Gre za zaupanje med posameznimi policijskimi organi in med posameznimi obveščevalnimi službami držav članic. Po mojem mnenju ne bi bilo smiselno, da to zaupanje nekako poskušamo povišati, da to prenesemo na evropsko raven. Mislim, da to resnično ne bi koristilo. Seveda lahko policijskim organom in obveščevalnim službam pomagamo, smo v stiku z njimi, ne moremo pa jih prisiliti, da si zaupajo. Seveda v primeru, da ni dovolj zaupanja in da je razlog za to, da pride do težav pri varovanju podatkov, potem lahko mi ponudimo načine, kako varovati podatke in jih zaščititi. Takšno pomoč lahko ponudimo in pripričan sem, da, da je Europol eh, pripravljen ponuditi takšno pomoč, ampak to je mogoče le v primeru, Ko se ministri za notranje zadeve zberejo in rečejo, da želimo sodelovati, želimo vašo pomoč, kot se je to zgodilo po dogodkih v Parizu. Torej, kako želimo povečati učinkovitost zaščite na naših zunanjih mejah? To je bilo naslednje vprašanje. Trenutno se pripravlja raziskava glede tega, s kakšnimi drugimi sredstvi bi lahko dosegli ta cilj. Rezultati te študije bodo predstavljeni naslednje leto. Seveda bom študijo spremljal in jo poskušal pospešiti, ampak vsekakor moramo to področje zelo podrobno raziskati. Morda pa so že kakšna dognanja, ki bi jih lahko uporabili pred zaključki. Ne rečem, da bomo Eh, rešili vse težave, če okrepimo naše meje, gospa Argentini. Ne, ne, sploh ne. Vseeno pa mislim, da lahko na ta način bolje zaščitimo naše državljane. Mislim, da obstaja potreba, da izboljšamo šengenski sistem. Države članice moramo zaščititi in to moramo narediti z boljšo zaščito na zunanjih mejah grožnja za naše države ni samo strani tujih borcev. Ne vem, zakaj sploh kličemo tuji borci. Tuji so samo, ko potujejo v druge države, ampak ko se vrnejo, so to naši borci, kaj ne. Obstajajo pa tudi druge grožnje za našo družbo. Prihaja do veliko sovraštva in podžiganja sovraštva v posameznih Eh, državah, naprimer na severu Pakistana, v Nigeriji in tako naprej. Prav zato moramo razviti bolj celosten pristop, da se soočimo s tem izzivom. No, verjetno bi moral še nekaj omeniti v mojem uvodu. Eno izmed temeljnih vprašanj, ki jih moramo zastaviti, je, kako je mogoče, da so mladi ljudje, ki so bili rojeni v Evropski uniji, pogosto so bili tudi njihovi starši rojeni v Evropski uniji in ti mladi ljudje so prejeli dobro izobrazbo, niso na eh, dnu socialne lestvice, sploh ne. In kako je mogoče, da ti mladi ljudje sprejmejo ideologijo smrti na neki točki v svojem življenju, da zavračajo temeljne vrednote naše družbe in so se pripravljeni nasilno odzvati in torej sejati nasilje v družbi, v kateri so vse življenje živeli. Torej, resnično moramo razmisliti o tem in sprejeti serijo ukrepov, ki bodo delovali tako v izobraževanju, v, na področju um, socialne vključenosti, tudi na področju civilnega poguma, torej vključenosti uh, civilistov v dogajanje v družbi. Teroristi, ki so napadali po Evropi v zadnjih mesecih niso bili revni, niso prihajali iz eh, socialne stiske. Ampak seveda je res, da so to ljudje, ki nimajo nobenih vizij za svojo prihodnost v družbi. To je res. Razmisliti moramo, zakaj mladi evropejci storijo takšna dejanja. Zakaj sprejmejo te profesije? te, eh, to ideologijo smrti in zakaj sprejmejo ta način razmišljanja, ki jim ponuja nekakšno toplino, nekakšno varnost. Zakaj mi ne moremo ponuditi te varnosti? Mislim, da odgovor leži v izobraževanju, socialni vključenosti in podobnih ukrepih. Če želimo rešiti to težavo, potrebujemo dolgoročni načrt, s katerim bomo zagotovili, da izvedemo podobne ukrepe, kot jih je uved, iz, izvedla uh, Nemčija, Italija, Severna Irska, kot so jih izvedli uh, v Baski, v Španiji in tako naprej. Torej, to je razlika med uh, nami in tistimi, ki delajo nasproti nam. Potrebno je izolirati te ekstremiste od muslimanske skupnosti. Seveda pa bomo vedno potrebovali tudi represijo pri eh, obravnavi teh nasilnih posameznikov. Gre za zelo nevarne posameznike, ki jih moramo obravnavati z vsemi pravnimi sredstvi, ki so na voljo. Tako pač ja, stvari, stvari ne bomo mogli razrešiti tako, da se primemo za roke v krogu pojemo kumbaja. Ne, tako pač ne bo šlo. Gre za zelo nasilne ljudi, vseeno pa moramo ponuditi možnosti za druge mlade, ki bi lahko razmišljali v podobni smeri, ki bi lahko storili kaj podobnega. Moramo jim ponuditi drugo možnost. In naša komisija, vsi komisarji naše komisije bi morali to ohraniti nekje v mislih, ko delajo načrte za ukrepe v prihodnosti. Razumem vaše, vaše vprašanje glede tega, kako bom deloval kot eh, prvi podpredsednik komisije, glede na to, da imam horizontalne odgovornosti in tako naprej. No, sam tukaj lahko koordiniram druge komisarje. Naprimer, ko govorimo o komisarjih, eh, komisarki Jurovi in komisarju Avramopolusu, tukaj imata ona dva različna področja dela in skupaj se koordiniramo tako, da lahko Eh, dobro sodelujemo, po drugi strani pa naši ukrepi ne izpodbijajo drug drugega. Jaz tukaj prevzemam odgovornost, da nekako združujem posamezne komisarje in njihove ukrepe. To je moja odgovornost, potem pa seveda te ukrepe predstavimo kolegiju komisarjev in jih tam o njih razpravljamo. zaščita načel, načel pravne države, to je temelj vseh stvari, ki jih moramo eh, obravnavati. Namreč v nasprotnem primeru bi lahko prišlo do eh, neupoštevanja teh načel v Evropski uniji. Pa še kar se tiče PNR. Omenjali ste sodb, eh, sodbo o PNR, ampak to ne obstaja, obstaja samo sodba o hrambi podatkov. Tega ne smemo zamišati. Tisti, ki ste podali komentarje o PNR, bom te komentarje seveda upošteval. Kaj pa je naš namen? Situacijo, ki je zaskrbljujoča za vse udeležene, želimo razrešiti. Komisija je tukaj rekla, no imamo predlog. Eh, sedaj ga lahko obravnavamo, parlament pa je dejal ne, mi tega pred, eh, predloga nočemo obravnavati in potem je svet seveda jezen. Ne, to ni način, kako bi to razrešili. Komisar Avramopoulos bo seveda z svetom razmislil o tem, kako bi to prilagodili. Oblika sama tega predloga, no o tem bi se morali pogovoriti z komisarjem Avramopoulosom, ampak mislimo, da je ta predlog pomemben in da moramo z njim nadaljevati vem, da se nekateri s tem ne strinjate, ampak po mojem mnenju obstaja dodana vrednost pri takšnih evropskih eh, PNR-jih. Če obstajajo samo nacionalne baze podatkov in če bomo naše podatke delili z Združenimi državami Amerike, potem mislim, da je smiselno, da se ti podatki delijo tudi med članicami Evropske unije. Kar pa se tiče priseljevanje iz tretjih držav članic in azila. Tukaj je kolega podal uh, odprt pomembno temo. Če nismo dovolj natančni in pozorni, kar se tiče kriterijev in glede tega, kako jih uporabljamo, potem imamo tukaj. Uh, Seveda, zanimiv primer, ko nekdo ljudi ne obravnava prav lepo in potem ti ljudje gredo v drugo državo. To je res prav zato moramo poskrbeti za to, da ne bo nekatere takšne konkurence. Države, ki prosilce za azil dobro obravnavajo, potem prejmejo največ prošen za azil in tako naprej. Torej, mislim, da imajo prav vse države eh, določene težave na tem področju in prav zato je skrajni čas, da sprejmemo nekakšen celostni pristop k priseljevanju. Tukaj je namreč eh, veliko potreb potem, da odločamo in uh, najdemo rešitev za te prosilce za azil. Ampak pri tem ne smemo zanemariti priseljevanja, ki ga želimo in potrebujemo. Upoštevati moramo demografski razvoj v Evropi in to je ključnega pomena. Komisar Avramopoulos se temu resnično posveča in Pripravili bomo predlog, v katerem bomo dejansko upoštevali obe strani tega problema. Dejansko bi naredili veliko škodo evropski politiki, če ni bi upoštevali in izboljšali politike za prosilce za azil. Ampak tukaj bi lahko naredili veliko škodo tudi, če bi uh, imeli napačno politiko in bi ta privlačila napačen tip ljudi. Uh, Tukaj moramo torej najti nekakšno rešitev. Če grem naprej, omenili ste Mačarsko. Mislim, da je vloga komisije, da izkoristimo vse inštrumente in pregledamo posamezne težave z načeli pravne države in kršenjem temeljnih pravic v vseh državah, kjer je to lahko problematično kar se tiče Mačarske, tukaj je komisija sprejela pristop, da si bomo ogledali konkretna vprašanja, konkretne primere in vsi vemo, da obstajajo konkretni primeri pri vseh državah. Ne želimo pa posplošenih izjav, ki bi lahko ogrožale posamezne države. Torej, nočemo, da bi se ena država počutila ogroženo, češ, Najprej nam je nek šef v Moskvi razlagal, kaj moramo storiti, sedaj nam razlagajo iz Bruslja, kaj moramo narediti. Ne, to ni smiselno. Že dolgo vem, da moramo biti zelo natančni v takšnih situacijah in če podamo nekateri državam natančen, jasen predlog, kaj naj stori in ta država tega predloga ne upošteva, potem lahko javno razpravljamo o tem in poskušamo rešiti drugače. Prav to je način, kako bom postopal glede Mačarske in tudi glede drugih držav, kjer bi prišlo do podobnega problema. Zaščita podatkov in s kom se lahko pogovorite o tem, to je bilo vprašanje. Ampak mislim, da ste o tem danes že govorili z komisarko Jurovo, kaj ne? No, ne samo, da smo govorili o tem, Um, rad bi vam povedal, da ste sicer zelo, eh, da zelo dobro govorite, ampak vseeno imamo omejen čas. Torej, še 23 članov bi želeli zastaviti vprašanje, tako da je bolje, da to skrajšamo. Prav, najlepša hvala, sedaj bom končal. Rad bi pa še uh, povedal nekaj, kar je povedal Čehov, namreč, da je pogum zelo pomemben. Torej, ja, eh, srečali smo se že z gospod Jurovo in tam smo govorili o hrambi podatkov. Sedaj imamo še 23 članov, ki želijo zastavljati vprašanja. Prosimo, da zastavljate čim bolj natančna vprašanja. Kolegi, prosim, držite se samo na omejitev minuto in pol. Ob 6.30 bomo morali končati. Morda bomo lahko podaljšali za 5 ali 10 minut. Po sestanku imamo tudi um, pijačo, koktejle v okviru našega odbora, če se tega seveda želite udeležiti. Torej, do 36 minut bi morali končati, zato bi bilo dobro, da kar nadaljujemo z vprašanji članov. Tomas Kristovski, izvolite. Vážený pane komisaři, moc krát děkuji za vaši prezentaci. Hvala lepa. Hvala za to predstavito. To je bila zelo odločna predstavitev, tako kot v času vašega zaslišanja oziroma predstavitve. Ponovno me niste razočarali. Imam konkretno vprašanje, gospod komisar v parlamentu veliko govorimo o državah, kjer se ne spoštuje človekovih pravic. Včeraj sem bil na Norveškem. Tam uh, gre za družino Mihalak, češko družino. In mati ne, nima več skrbstva svojih otrok, obtožili so jo zlorabe, spolne zlorabe otrok. To sicer ni bilo še dokazano pred sodnikom, ampak kljub temu pa Norveška ne omogoča materi, da ima skrbstvo tega otroka. Ponov, tudi v Sloveniji, na Polskem, v Estoniji ima podobne primere. Kaj bo se storili na teh področjih? To so evropske družine, ti ljudje imajo potni list Evropske unije, kaj lahko storimo za to, da bi preprečili takšne primere. Najlepša hvala, da ste se držali časovne omejitve. Komisar pravi, da mora res oditi ob 36 minut, ker mora uloviti letalo. Torej, resnično nimamo veliko časa. Prosim, da se držite tega uh, časovnega roka. Sofi, intervent, izvolite. Najlepša hvala. Ja, pravna država in temeljne pravice, to je za nas zelo pomembno. Potem pa ne razumem, zakaj se vam zdi dovolj, da smo tukaj diplomatični. Diplomatski odnosi pomenijo večinoma odnose z tretjimi državami na primeru Mačarske smo videli, da diplomatski način, diplomatski pristop ni dovolj, potrebujemo jasne inštrumente za to. Imamo tudi načine, kako izmeriti stopnjo demokracije v posameznih državah članicah in to bi lahko uporabili. Po mojem mnenju je PNR na ravni Evropske unije potreben in tudi smisen. In to bi želeli videti v vašem novem predlogu. Pa še nekaj glede zunanjih meja. Torej, če tukaj ne razumemo celoti, kakšna je povezava za varnostno situacijo, ampak če pravilno razumem, boste pritiskali na nizozemsko, kar se tiče um, priseljevanja iz Bolgarije in Romunije. Najlepša hvala, sedaj pa Juan Fernando. Najlepša hvala. Ja, zelo zanimivi so bili vaši odgovori na vprašanja, ki smo jih slišali do sedaj. Sedaj pa bi se rad nanašal še na nekaj, kar ste na začetku povedali. Namreč eh, pristop do Evropske konvencije temeljnih za varstvo človekovih pravic prebral sem to sodbo Evropskega sodišča iz 18. decembra in tam je veliko vprašanj odprtih. Naprimer, kar se tiče člena 344 iz PDEU o Evropski zunani politiki za varnost. Imamo pa tudi veliko težavo glede pripravljenosti Evropske unije in inštitucije Evropske unije, da bi si na tem področju človekovih pravic delile pristojnost z sodiščem v Štrasburgu. Mislim, da se je sedaj prvič zgodilo, da je Evropsko sodišče ni upoštevalo eh, nasvetov tako imenovanega generalnega toživca. Ta je namreč priporočal ratifikacijo konvencije. Na ta način bi sprejeli priporočila sveta. Vseh 28 držav članic je namreč potrdilo veljavnost postopka ratifikacije. Evropsko sodišče pa je tukaj vseeno naredilo pomemben korak, ko ni popustilo evropskim inštitucijam, da bi te zagotovile njihovo pristojnost, kar se tiče evropske zakonodaje. Kako bomo šli naprej? Pogajanja so potekala pet let in kako se vam zdi, kako bomo sedaj nadaljevali, kako bomo lahko eh, odpravili to veliko oviro, ki jo je na pot nastavilo Evropsko sodišče pri ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Hvala. Hvala, gospod Radov, izvolite predsedatelj, uvaženi zam predsedatelj. Najlepša hvala, gospod predsednik. Komisar Timmermans, leta 2014 je komisija predstavila poročilo o korupciji, marca 2014 pa je predstavila skupni evropski mehanizem za načela pravne države. Ta dva dokumenta sta prikazala, da je nespremljivo za katero koli državo članico, da bi sistematično znižala stabilnost in delovanje inštitucij. Namen teh dokumentov je bil, da bi se izognili dvojnim standardom, do katerih so bili izpostavljeni državi, ena izmed njih je bila tudi Bolgarija. 17. decembra je na to Evropska unija z Magomsija zamenjala ta mehanizem z dialogom, ki bo potekal enkrat na leto na temeljih um, načel enake obravnave vseh držav članic. V tem dialogu ne bi smelo biti nobenih političnih strani, mora bi biti diplomatski, poleg tega pa tukaj ne bi smeli imeti posameznih nacionalnih identitet. Zanima me, ali je vzpostavitev tega dialoga in dejstvo, da smo ta mehanizem za vladavino prava nekako odpravili, ali bo to, kaj bo to pomenilo za države, kot je Bolgarija. Ali se vam ne zdi, da bi bilo potrebno ta mehanizem za Bolgarijo odpraviti, glede na to, da se je izkazal ne, za neučinkovitega? Ali bo Evropska komisija še naprej, oziroma ali bo začela objavljati poročila o korupciji, ki bodo govorili, govorila o vseh državah Evropske unije, ne samo o določenih državah. Hvala. Najlepša hvala. Torej, res še enkrat prosim, da ste čim bolj kratki, nimamo veliko časa. Sedaj pa gospod Čaki. Ne. Uh, gospa Gomeš, izvolite. Commissioner, I believe that indeed the Commission can do something to gospod komisar, mislim, da lahko komisija uspodbudi države članice, da delijo svoje varnostne podatke. Kot komisar lahko to vključite v svoje, svoje prizadevanje, da bi zmanjšali birokracijo in podvajanja. Na ta način bi lahko zmanjšali razdrobljenost obveščevalnih agencij v državah članicah. Danes sem obiskovala eno izmed njih in ugotovila sem, da imamo tukaj različne agencije, eno v DJ Eko, eno v drugih DG-jih, eno v, eh, eh, v agenciji za zunanje zadeve in tako naprej. Mislim, da bi bilo dobro, da se vprašate, koliko ljudi lahko sledi eh, socialnim medijem v arabščini. To, to vas bo verjetno šokiralo. Pa še nekaj. Kaj lahko PNR pove francoski vladi, kar francoska vlada še ni vedela o teh dveh teroristih, naprimer. Mislim, da potrebujemo tukaj seveda ehm, zaščito hrambe podatkov, ampak vseeno imamo tukaj določene težave, ker je, ta, ker je preveč razdrobljeno to področje. Torej, če imamo takšne pomisleke, potem moramo razmisliti o zasebnih civilnih letih. Po mojih izkušnjah eh, so ti leti namreč zelo nevarni. Tukaj je res eh, luknja na naših varnostih. Hvala. Martina Andersen. Hvala, Martina Andersen. Naslednja. Bom poskušala biti kar se da kratka. Veliko bi rada povedala, no ampak veliko so že povedali tudi drugi. Bi pa omenila vašo analizo, ki ste jo prej povedali, glede Nemčije in pa severa Irske, pravite, da je bila osamitev uspešna in kako je to pomagalo k preprečevanju terorizma, ko ste ga imenovali. Naj vas spomnim na nekatere metode, ki so bile uporabljene za to, da bi um, se tega lotili. Šlo je naprimer za sojenje brez odvetnika, kršenje človeka pravic in podobno. Vse to se je zgodilo prav zaradi takšnih ukrepov um, pri tem konfliktu. Prej ste imeli nekatere primere, ampak gledajte, potem je naprimer v eni skupnosti prišlo do naslednjega. 25 tisoč zapornikov um, in ti ljudje so sedaj tudi um, posredno zastopani v Evropskem parlamentu. Mi jih podpiramo. Mislim, da morate ponovno pogledati svojo analizo. Morate rešiti vzroke tega glavnega problema, korenine teh problemov to, kar ste tukaj povedali in pa to, kar slišimo na novicah eh, in pa v svetu, kako se to rešiti. Vse to mislim, da ni za dosti dobra analiza. Veliko je dokazov, ki so na voljo, da moramo brati drugačen pristop. Hvala. Well. Okay. Ja, vem, to so bile širše pripombe. Exervos. Zurückkommen auf das EU-PNR. Wir haben ja einen Vorschlag auf dem. Najlepša hvala, rad bi se vrnil na PNR v vsej Evropi. Po mojih izkušnjah eh, imamo precej velik, veliko fleksibilnost, ki jo je izkazal naš poročevalec in na ta način eh, smo lahko obravnavali te dokumente. Mislim, da do, zdaj, do sedaj ni bilo politične volje, da bi te predloge tudi udejanjili. Rad bi se pa še vedno vrnil na izjavo, ki ste jo podali, namreč ta frustracija držav članic. Kaj to zame pomeni, če v doglednem času ne bomo uspeli sprejeti evropske zakonodaje na tem področju, se bodo države članice nekako eh, odvrnile od evropskih zakonov. To je moj zaključek. Pa še ena tema, medsebojno zaupanje držav članic med seboj. Ta temelji na skupnem dojemanju zakonodaje. Torej, dogovori, ki so zapisani v zakonodaji, morajo biti tudi izvajani na enak način in po mojem mnenju je tega vse manj. Torej, tukaj imamo erozijo na tem področju zaradi različnih kriz v preteklosti. Ampak po mojem mnenju moramo resnično bolj resno vzeti ta nadzor in dejansko udejanjenje zakonodaje. Torej, zaradi trenutnih velikih sprememb moramo malo spremeniti našo zakonodajo, zato da lahko tudi eh, zakonodajno reagiramo na te stvari. Hvala. Najlepša hvala. Rad bi se vrnil na vprašanje, torej Harli Ebdo in posledice tega dogodka. Mislim, da moramo preprečiti napake, ki so se zgodile po 11. septembru. Namreč odziv na 11. september je ustvaril še več težav. Zdi se mi, da vedno samo ponavljamo stare zahteve in da nismo prišli še do nobene nove zamisli za boj proti terorizmu. PNR je premalo močan odziv, po mojem mnenju. Moje vprašanje je, ali se lahko predstavljate, da bi na evropski ravni naredili več, kar se tiče obveščevalnih služb? Trenutno že imamo dobro agencijo Europol, ki pa vedno trdi, da nima dovolj sredstev, finančnih sredstev za skupne raziskovalne ekipe. Po drugi strani pa zapravljamo finančna sredstva za PNR, kljub temu, da tukaj nimamo eh, pravne podlage. V te namene je šlo že skoraj 150 milijonov evrov. Pa še, kar se tiče deradikalizacije, de kakšne možnosti imamo za to na evropski ravni, obstajajo kakšne dobre prakse in tako naprej. Pa še tretje vprašanje, pri napadu v Parizu so bile uporabljene, je bilo uporabljeno orožje, ki so ga ti uh, storilci kupili prav tukaj v Bruslju pri Garde Medin. Ali imamo kakšno zakonodajo, s katero lahko to preprečimo? Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošli, gospod komisar, oziroma podpredsednik Timermans. Najprej naj povem, da sem zelo zadovoljna, ko slišim, da poskušate poskati ravnoteže med varnostjo in pa pravicami. Kot drugo, želim podpreti pristope komisije, da se racionalizira in ubere boljša zakonodaja. Zanima me, kako to pliva na odbor Libe specifično. Sveda me zanima, kaj je v pripravi. Tisto, kar je bilo že narejeno, je sedaj v svetu, je v zastoju. Komisarka Jurova je povedala nekaj o direktivi v boju proti varstvu podatkov, potem v boju proti diskriminaciji. Uh, zato tega sedaj ne bi ponavljala, bom kar se da kratka, gospod predsednik, ampak me pa zanima, kako je z dostopom do dokumentov, kajti to je sedaj v svetu, vse je na mrti točki in gledajte, tukaj gre za preglednost, gre za povezavo z državljani in tako dalje. To je pomembno dosje in moramo tukaj narediti korak naprej. Kakšne so moje prioritete? No, sama ne bi dala prioritete, um, naprimer, um, Evropsko javno toživstvo. Druge stvari so pomembnejše kot pa to. Naprimer, komisarka Jurova je omenila, um, kako, je z, kako je z nalogom za prijetje in potem še otroci. Sprili smo resolucijo, kjer prosimo komisijo, da pripravi strateški okvir te pa akcijski načrt glede otrok, tako da dejansko racionaliziramo uh, to zakonodajo za varstvo otrok. Predvsem, zanima me, kdaj, kako in pa kako naj bi koordinirali različne službe komisije s tem v zvezi. In ali bo komisija dejansko, ja, zaključujem, um, proučila uh, unilateralen dostop do uh, konvencije za varstvo otrok. Natali? Naslednja. Hvala lepa. Dobrodošli, gospod podpredsednik. Na Ana Marijo se bom navezala, ker ti v bistvu mi je vzela besede iz jezika. No, ampak morda je pametno, da to še enkrat povem. To kar ste vi povedali, kolegica, je podobno kot moje vprašanje, predvsem glede človekovih pravic in pa temeljnih pravic, predvsem v zvezi z otroki. Ali bi tukaj lahko storili kaj več, da bi pripravili dejansko evropsko strategijo za pravice otrok na vseh področjih? Torej želimo horizontalno vizijo, ki bo v skladu z vašimi pristojnostmi v komisiji. Prav tako mislim, da večina v parlamentu želi, da se prouči, kako lahko EU pristopi k ozem konvenciji glede varstva otrok. To je bilo drugo, ampak um, gospod uh, podpredsednik, prvo, kar sem želel povedati, je bilo pa tole. Zelo pozorno sem vas poslušala in sem tudi potem slišala, kaj se je dogajalo v zadnjih nekaj dneh glede uh, kolegija komisarjev, kot je gospa Jurova prej že povedala, tako kot so tudi države jasne in kot tudi državljani držav članic želijo vsi nekaj podobnega. Sedaj smo preživeli barbarske napade v Franciji. In potem smo videli še kar nekaj terorističnih dejanj tudi v drugih državah članicah po Evropski uniji, v Bruslu, Madridu in podobno. Zato me zanima. Evropski PNR ali za to za vas prioriteta? In sedaj v bistvu še več ne vem, kaj naj storim. Glede tega, kar ste povedali tukaj imamo različne oblike, imamo novo komisijo, nujno treba sprostiti ta dosje. Ponovno čakamo na nov predlog, zato da bi dobili evropski PNR, torej evidenco o letalskih potnikih. Sveda pa je treba doseči ravnoteže med um, svoboščinami in bojem proti terorizmu. Se upravičujem, gospod predsednik, ker sem bila dolga, ampak se pa ne upravičujem za vprašanje, seveda. Ja, vedno se upravičuješ. Ni več dovolj, da se upravičuješ. ker ti pač ni več takšnega luksuza. Hmalo bo treba oditi, ampak eh, kolegi pa želijo slišati odgovore eh, komisarja. Silja von, sedaj pa minuta 30 za vsakega, kaj ti, če ne boste vsi razočarani, kaj ti treba bo oditi ob 6.30. Tako pa če. Um. Najlepša hvala. Gospod komisar, rada bi vas pozvala, da uporabite prav vse instrumente, da zaščitite temeljne pravice v Evropske unije in načela pravne države. Komisija ima tu veliko odgovornost na tem področju. Mehanizem za zgodnjo obveščanje komisije poznam. Vseeno pa vas prosim, da si še enkrat ogledate ta uh, mehanizem, Pridružujem se temu, kar je povedala gospa Wikstrom prej, namreč ali je ta mehanizem res dovolj. Rada bi vam nekaj prebrala. Ne želimo manjšin, ki so zelo obširne in ki se razlikujejo od nas po njihovi kulturi. Našo mačarsko želimo ohraniti mačarsko. Drugi citat. Vsak mora naj bi živel v svoji lastni državi in živel v svoji religiji, ne pa motiti v drugih državah drugih ljudi. Torej, to sta izjavi predsednikov na mačarskem in na češkem. Če ne želimo izobčati ljudi v naši družbi, če nočemo, da jih diskriminirajo v njihovem vsakdanu, potem moramo ukrepati. Prej ste zastavili vprašanje, odkot prihaja radikalizacija ljudi, kako je to mogoče. No, tukaj vidite. Potrebujemo ukrepe na tem področju, potrebujemo politično razpravo, pa tudi mehanizem, ki bi na političen način lahko to razpravo začel. Hvala. Čep. Gospod Zabar, šali. Prosim, mislim, sledi. Hvala. No, v zadnjih petih letih komisija ni um, poštevala pravic nacionalnih mašin, kot je bilo to sicer zapisano v pogodbi. Mašine ne bi imele enake pravice kot vsi drugi, ampak to ni tako. Oni so še vedno drugorazredni državljani, še vedno se soočajo z, izi, z izzivi, ovirami pri zdravstvu ter pa izobraževanju. Temeljne pravice, kot naprimer pravica do lastnine, niso spoštovane, pogosto ne kako bi se vi odzvali na to, ali bi lahko pripravili merila za države članice, tako da bi poskrbeli, da bodo države dejansko spoštovali te pravice iz pogodbe. Odlično, gospod Albrecht in naslednji. Hvala lepa, gospod podpredsednik Timmermans. Mislim, da se vsi strinjamo, da potrebujemo dostop do osebnih podatkov in pa da moramo imeti vse obsegajoč dostop do takšnih podatkov, tako da se ustrezno opravi pregon in pa preiskave. Tukaj se vsi strinjamo, ampak ta dostop do podatkov pa mora biti usrotočen na dejanska tvekanja. In tukaj s tem predlogom, glede hrambe um, podatkov in pa PNR, kar je komisarka Mastroma predlagala v prejšnjem mandatu, tukaj gre za avtomatično profiliranje osebnih podatkov za vse potnike, ki potujejo po EU oziroma um, vstopajo ali pa izstopajo iz EU. To je nesorazmerno, to je pretirano in ni v skladu s temeljnimi pravicami glede varstva podatkov. To je lansko leto sodišče doreklo. Tukaj ne gre samo za um, telekomunikacijske podatke, gre tudi za osebne podatke na splošno. Seveda, ja, je to um, relevantno za podatke potnikov, ampak gledajte, spravni strokovnjaki se vsi strinjajo. Vsi pravijo takole po tej sodbi. Ne moramo več kar naslepo hraniti teh podatkov v nedogled. Treba je minimizirati takšno hrambo, glede na to, kakšno dejansko tveganje, naprimer glede na tveganje, glede na teritorij ali pa kakšen drug kriterij. Če tega ne storite, potem bo ta predlog ponovno neveljaven, nezakonit in ponovno bo to postalo predsodišče. Zato je treba nekaj storiti. Um, če ne bomo postali pod vprašaj samo pravno podlago, Eh, to, kar smo slišali iz Strasbura in pa iz Luksemburga. Namreč um, to, da kar počes vse nadzorujemo, ni v skladu s temeljnimi pravicami. In sedaj je treba pripraviti nov predlog, ki bo v skladu in sorazmeren z sumi in pa tvegane. To je veliko bolje, kot pa, da um, samo iščemo to um, iglo nekje v veliki kopici sena. Ja, um, gospa Stevens. Prosim. U bent vicevoorzitter, als vicevoorzitter ook verantwoordelijk voor de horizontale visie op mensenrechten. Najlepša hvala, gospod eh, Timmermans. Ste podpredsednik in pristojni za temeljne pravice. Sedaj pa moje vprašanje. Že cel dan govorimo o boju proti terorizmu, o priseljevanju in tako naprej. Govorimo o tujih borcih, ki prihajajo iz Sirije in tako naprej. To so vse pomembne vprašanja, ampak mislim, da moramo tukaj pozornost posvečati tudi drugim osebam. Kako je z konvencijami Evropske unije za ljudi eh, z, z invalidnostjo. Te konvencije Evropska unija še ni ratificirala. Zanima me, kako bo komisija skupaj z svetom naprej delovala v okviru eh, tega, da bi se ta konvencija Združenih narodov uporabljala tudi v Evropi. Gre za direktivo proti diskriminaciji in tako naprej. To so vprašanja, ki so že več let na mizi in zelo me zanima, kaj želite vi storiti, da bi to vprašanje eh, pri, privedli do nekega rezultata. Torej, vprašanje glede ljudi z različnimi stopnjami invalidnostmi, glede teh ljudi poteka veliko različnih stopen diskriminacije in te ljudi moramo poštivati. Berg. Simbrg. Gospod Simbrg. tack för att ni kom hit, mr Timmerman. Hvala, ker ste prišli, gospod Timmermans. No. Kaj bo sedaj z državami članicami, ki ne bodo spoštovali Evropske komisije za človekove pravice ali pa kompeškaških kriterijev? Romunija, Bulgarija, Mačarska so že takšne države. Ali bomo potem izrekli sankcije ali kako? Imamo to možnost, glede na pogodbo, drugi člen to določa. In še nekaj. Postopek kršitve. Tega smo začeli še leta 2012 proti Mačarski in kako se je potem to končalo. Potem je govora še o varnosti po teh napadih v Parizu, še toliko bolj konkretno. Namenim resolucijo um, 21. 70, uh, kjer je govora o varnosti piše, da potrebujemo bolj odvračilne kazni in pa boljšo varnost na mejah. Kako boste to izvali v državah članicah in kako to vse skupaj povezati, me zanima. Če pomislimo, kaj se je zgodilo sedaj, v zadnjih tednih, lahko rečem, da na švedskem. se tuji bojniki včasih vrnejo v lokalna okrožja in ne bi imeli smeti sploh dostopa do trga dela. Še pet vas ostaja. Prosim, res vas prosim, če lahko govorite samo po minuto ali kaj podobnega. Potem bomo lahko poslušali še komisarja in pa odgovore. Bi šlo minuta? Ja, bom, mislim, da lahko. Gospod komisar, naj povem nekaj glede zadnjih tragičnih dogodkov v Parizu glede na novice z medijo, eh, očitno se povečuje nezaupanje do manjšin znotraj širšega prebivalstva. Vedno več je nacionalizma in včasih celo ekstremizma. Takšnih trendov je vedno več in potem se pojavijo politike, ki si prizadevajo za homogenizacijo družbe, tako da se spodbuja samo kulturo večine. In ti problemi se potem nanašajo samo na mašine, ampak tudi na tradicionalne nacionalne mašine. Skupaj s kolegi smo v preteklosti želeli, da se imenuje nekoga iz vašega kabineta, ki se bo ukvarjal s takšnimi nacionalnimi mašinami. Nedavno sem vam poslal tudi pismo in sicer glede predloga, da bi na začetku junija um, to predstavili kot Evropski teden za manjšine. Ja, manjši, za manjšine je šlo v redu. Gremo naprej, Vostorč. Moramo še poslušati odgovor, če želite odgovor. Prosim. Ne rabim cele minute. Gospod Timerman, sovodoma ste dejali, da gre za terorizem, da gre za varnost in za nevarnost eh, oziroma zaščito varnosti za judovske državljane. Dejali ste, da je treba zagotoviti izobraževanje in primeren socialni okvir, da je treba podati ustrezne okvire. In kolegica je vprašala, odkot izhaja to, da se ljudje radikalizirajo. Mislim, da enega izraza danes še nismo uporabili, tako da me zanima, ali je to povezano z islamom. Hvala, ker ste bili kratki. Žebek, naslednje, bi šlo minuti. Ja, hvala, predsednik. Gospod Timmermans, hvala lepa za to, da ste prišli vsem v Libe. Med vašo predstavitvijo sem vas eh, s kolegi poprašal o evropski državljanski pobudi. To se je potem v bistvu nekako zmešalo z drugo evropsko pobudo. Ampak me pa zanima, ali ste odprti za razpravo o tej pobudi kako je torej s to evropsko državljanska pobudo, me zanima. Zanima me, ali je komisija um, dejala, da um, poln zakonodajni predlog EU poslan spada v EU prostornosti in če ne, ali se je kaj spremenilo in na kakšni podlagi. V redu, kot ste že omenili, uh, oktobra naj bi se lotili tega problema. pa me v minuti, če bi šlo. Um, Hvala. Hvala, gospod Timmermans, ker ste prišli. Zunani meji pa Schengen potrebujemo večjo varnost, ampak kaj lahko sedaj pričakujemo tega, kako to doseči in ali moramo nekatere ljudi ponovno poslati nazaj v njihove države, če so nezakonito na ozemlju EU. Kot drugo, kako je s strožjimi um, kontrolami meja na zunanji meji Schengna, kajti pogosto teroristi izrabljajo šengenski prostor, zato da se potem infiltrirajo po šolah ali pa po mošejah in podobno. Ali bo treba se skozi okrepiti nadzor na zunanjih šengenskih mejah? Ali morda kaj spremeniti pri Schengenu? Kako je sedaj s tem? Kajti nedavno smo slišali veliko o tem, namreč da ne bi ponovno prišli na to na pristojnosti um, potencijalnega evropskega ministra za zvonanje zadeve. Kako je sedaj s tem? Sedaj smo slišali že kar nekaj vprašanj. Torej, gospod Romopolis uh, se bo 27. tukaj oglasil, se bo še z njim pohvalil o tem. Predvsem nas zanima, kdo je zakaj pristojen ali se v bistvu samo prenaša odgovornost z enega na drugega, to marsikoga skrbi. Zato mislim, da sedaj ne morete odgovoriti na vse, lahko se potem še pisno tudi uh, dogovorimo. Zato prosim, če sedaj izberete par najbolj ključnih vprašanj. Vem, vem, da um, ne morete vsega sedaj povedati, ampak kar bo šlo, bo šlo. Ostalo pa prosim, če lahko tudi um, pošljete po elektronski pošti. Hvala glede evidence o letalskih potnikih. Gledajte, Sveda obstajajo razhoča se mnenja v tem odboru, tudi glede PNR. Tukaj naj bi komisar Avramopoulos začel razpravo z vami, tako da bi poskušali priti do večine v parlamentu. To je sedaj za nas pomembno. Kako bi to storil, bomo pač razpravljali skupaj z vami. In sedaj ne morem prejudicirati instrumenta in pa pristopa tega komisarja. To potem ne bi bila več razprava. Mislim, da si komisar zasluži to možnost, da se z vami pogovori in bo to storil, se bo začel pogovarjati z vami. Ne želim, da me napačno razumete. Gledajte, nikoli nisem rekel, da bo PNR um, rešil vse naše države glede terorizma in podobno. To ni res, sveda ne. In nikoli nismo v komisiji tega rekli. Potem Evropska konvencija za človekove pravice. Ja, tudi tukaj moram biti zelo previden, ne vam dam proceduralno odgovor, kajti komisija trenutno še temeljito analizira sodbo sodišča in to dejansko moramo storiti zelo poklobljeno. Gospod Lobas Aguilar ima zelo prav, ko pravi, kako se je to zgodilo. Ampak gotovo pa razumete, ne more se daj prejudicirati našega odziva na to sodbo. Ko bomo pripravili to končno analizo, bomo poskušali pripraviti pot naprej. Ampak povedal sem vam svojo politično zavezo glede tega vprašanja, kaj ti verjamemo to in tudi komisija splošno je to obljubila parlamentu. Potem deradikalizacija. Glejte, komisija ima pač na voljo svoje instrumente, izobraževanje, strukturni skladi ali pa druge dejavnosti, ki jih spremljamo v državah članicah, ki imajo potem določen socialni učinek in pa krepijo javni dialog. Glejte, seveda mora tudi krepiti dialog z verami in pa predstavniki različnih religij. Bomo začeli takšne pogovore. To je ključno. Tudi muslimani morajo vedeti, da je islam del Evrope, da so oni del Evrope, da so dobrodošli tukaj na evropskih tleh, da sem pripadajo že stoletja so tukaj v Evropi in nihče ne pravi ničesar drugačnega. Torej, da ne sedaj odidejo iz Evrope. No, vem, nekateri tudi v tem parlamentu menijo, da bi bila to dobra rešitev, ampak ne. Evropa bo obstala samo, če bo spoštovala svojo raznolikost to pa ne pomeni, da potem lahko kar narekuješ svoje stališče drugim in usiljuješ eh, ta stališča. Fundamentalizem, radikalizem. S tem se soočamo zato, ker ljudje pač niso pripravljeni sprejeti raznolikosti, ne tolerirajo drugih prepričanj. Nažalost, to ni samo težava pri eh, muslimanih. Andros Brajvik, Brajvik eh, ni bil musliman, naprimer to naj zelo jasno povem. Skratka, gre za nekatere ljudi, ki ne želijo spoštovati pravic drugih, da imajo pač različna stališča. In če bo šlo tako naprej, bo Evropa v nevarnosti. Na to se moramo odzvati. Ja, res, seveda imamo težave znotraj islama, poteka zelo široka razprava tudi znotraj islama. Ampak gledajte, ne morem pa sedaj tukaj reči tega, da je problem eh, milijarda in pol ljudi, kar vsi imajo napačno prepričane, napačno vero. Ne, to ni res. Izključevanje, fanaticizem je problem. In nažalost, eh, vsa verska prepričanja, tudi ateisti imajo podobne probleme. Največja težava v 20. stoletju je bila fanaticizem, ki ni bil utemeljen na veri, ampak je bil to komunizem, fašizem, nacizem in podobno. To sploh nima nobene veze z religijo, ampak ima pa čisto isti učinek, da se potem na koncu ubije na milijone ljudi. Zato tukaj mislim, da imamo tukaj skupno odgovornost do naše zgodovine. Potem otroci in pa konvencija OZN. Tukaj mislim, da je problem pravna podlaga. Ne vem sicer, kakšni so podrobnosti glede tega, se bom vrnil na to, ampak očitno je problem tudi pravna podlaga. Mislim pa, da moramo več delati um, za pravice otroka, ti mi verjamemo v naše vrednote. Otroci so najbolj renljivi in pogosto um, se težko prilagajajo na hitre spremembe v družbi. Veliko je osipa v šolah in to je nespremljivo, da toliko mladih odhaja iz šol in to zelo škodi naše prihodnosti. Potem še manjšine, to je zelo pomembno, samo ena manjšina, naprimer, vi ste govorili o nacionalnih manjšinah. Delal sem tudi na tem področju um, za nacionalne manjšine v preteklosti. Uh, predvsem um, je romska manjšina najbolj problematična in EU se mora osredotočiti na to manjšino in bom to tudi storil. Tako pri židovski skupnosti, kot pri drugih manjšinah. To, kako ravnamo z manjšinami, um, odraža našo celotno družbo. To velja za nacionalne manjšine, pa tudi za um, romsko skupnost in pa pa sinti. Potem gospa Kofman škandalozne izjave ste dejali. Ja, sveda, politično gledano so to škandalozne izjave, pa kaj ne pa sedaj storim? Um, kakšne pravne instrumente naj pripravim? Ali naj sprožim postopek kršitve, zato ker je nekdo pač podal škandalozni govor, tako ne bo šlo. Moramo tudi začeti s politično razpravo. Zato sem v preteklosti že um, želel politično razpravo v svetu ampak komisija ima zelo jasno pravno vlogo in poplastila. In v okviru teh pravnih mehanizmov bom naredil vse, kar je mogoče. Vse, kar lahko komisija naredi za to, da se sproži uh, dialog z državami, te pa da se sproži postopek uh, zaradi kršitve. In bom tudi, tukaj tudi pritisnil na države, gledaj tega. Včasih se je komisija lotila zelo konkretnih vprašanj glede postopka kršitve, ampak na koncu je to zelo pogosto uh, vodilo izboljšanje situacije. To je bilo dobro. Ampak komisija, komisija tukaj lahko strm samo nekaj, ne moremo pa kar vsega skupaj dati v isti koš. Lahko si pogledamo posamične ukrepe v državah članicah in marsikdo um, stori tisto, kar je ravno kar še pod mejo, če pogledamo širši kontekst širšo sliko, potem pa to sproži negativno dinamiko in to potem slabo vpliva na vladavino prava. Lahko rečeš um, in lahko kaj naredi samo, če si pogledaš širšo sliko in sprožiš politični dialog v svetu in v parlamentu. Evropski parlament je tukaj igral zelo pomembno vlogo in zato um, se vam res zelo lepo zahvaljujem. Potem Islam, to sem že odgovoril. Potem Schengen. Ja, seveda, lahko to še izboljšamo. To ni čarobna paličica, tudi tega ne bomo um, rešili v celoti. Tukaj govora o nekaterih ukrepih, ki lahko postopoma, po korakih izboljšajo razmere. Mislim, da lahko še marsikaj izboljšamo pri šengenskem območju. Ampak bo pa treba tudi sprejeti kompromise. Um, ampak tako, da ne bomo kompromitirali temeljnih pravic uh, in pa svoboščin državljanov treba ugotoviti, kaj je možno storiti v okviru, ki je na voljo komisiji. To bomo počeli tudi sedaj v pripravi na Evropski svet. Potem najbolj ranljivi v naši družbi zahtevajo največ pozornosti in si tudi zaslužijo takšno pozornost. Prav zato je komisija sedaj um, uporabljati drugačen pristop in se dajmo Junkerovo pobudo za to, da povečamo možnosti za investicije. Ravno zato, ker vemo, da zategovanje pasu ni edina rešitev za evropske probleme. To je torej neposredni prispevek, to vpliva na um, invalide, pa tudi na vse druge, na vse bolj renljive skupine evropske družbe, na vse, ki so bili zelo izpostavljeni tem problemom v zadnjih petih letih in več potem še um, ljudje s posebnimi potrebami bolj specifično. Bi tukaj pisno odgovoril na to, ker ti mislim, da mora biti zelo, zelo konkreten in specifičen pri tem odgovoru. In še enkrat, da zaključim. Se ne strinjam, če kdo upravi, da to, da upravimo Schengen, da gremo ponovno nazaj na nacionalne meje, nacionalne kontrole, da bo to potem povečalo varnost za evropske državljane. To bi bila zelo draga zadeva, zelo neučinkovita, nesmotrna in zelo nevarna rešitev za vse. Ker ti to bi še povečalo nevarnosti, poslabšalo sodelovanje in sedaj v današnji družbi, tudi če smo na nekako strogi na mejah, še vedno ne moremo preprečiti tem ljudem, da bodo prišli na Evropsko celino in pa vzoma prehajali meje. Hvala lepa, gospod predsednik. Colleagues, um, before you go, I'd like to. Franz Timmermans, hvala lepa, da ste prišli sem in hvala lepa kolegom za vprašanje ter pa potrebešljivost. Sedaj pa koktel eh, zunaj v 6.30 v 12. nadstropju. V tej stavbi v 12. nadstropju. Hvala. Yes, yes, thank you very much.